works this way. Okay, right. If uh, everybody is ready. Če ste vsi pripravljeni, bomo kar pričeli. Vedno mi na koncu namreč zmanjkuje časa, ko poslušam, poskušam eh, pohitriti vaše govore. Lahko spremimo dnevni red, prav. Jutri bomo obdelali vsa oznanila, vsa sporočila. Danes pa imamo tretjo točko, monetarni dialog z Marjom Dragijem, predsednikom Evropske centralne banke. Na to pa se bomo lotili drugega kroga razprave, zaslišanje eh, z Marjom Dragijem, ki je predsedujoči Evropskega odbora za. ravnanje s tveganji. Radi bi razdelili te dve temi, najprej bom besedo predala Marju, na to pa se bomo lotili kroga vprašanj in odgovorov, kot ponavadi. Novi format je petminutni, če ste hitri, pri zastavljanju vprašanja se lahko ponovno oglasite, če bo Marjo porabil veliko časa pri odgovoru, časa za ponovno vprašanje ne, bo, ne boste imeli, izvoli, Marjo. Madam Chair. Gospa predsednica, spoštovani člani odbora za monetarne in ekonomske zadeve. Z veseljem sem danes spet tukaj v parlamentu pred vašim odborom, zato da izmenjamo mnenja kot ponavadi. V leto 2013 smo vstopili v bolj stabilnem finančnem okolju kot pa v prejšnjih letih. To smo dosegli s pomočjo skupnih reform vlad in parlamentov in pa s pomočjo ukrepov evropskih institucij. A potrebujemo še veliko več ukrepov, če želimo, da se izvijemo iz krize, če želimo ponovno ustvariti zaupanje tako med investitorji, kot tudi med državljani in državljankami, če želimo zagotoviti stabilnost in rast. Ta parlament ima zelo pomembno vlogo pri tem delu na področju reform. Govorim o zakonodaji z področja enotnega nadzornega mehanizma. To delo je izjemno pomembno, če želimo doseči napredek v smeri finančne unije. Danes se bom najprej lotil dogodkov na področju eh, ekonomskih monetarnih zadev od decembra naprej. Na to bom govoril o dveh temah, ki ste jih danes določili. Govoril bom o učinku nizke obresne mere in pa o vzpostavitvi enotnega eh, rešitvenega mehanizma. Odkar smo se zadnjič srečali, je upravni svet ohranil eh, stopnje, takšne kot so bile, eh, obresna mera za referenciranje ni celih 75 odstotka, obresna mera za odprto ponudbo menjega depozita je nič odstotkov in pa obresna mera za mejna posojila 1,5 odstotka. Ekonomska aktivnost se je v eh, tem času ponovno zmanjšala in je ostala nizka že tretji, tretje četrtletje naprej. Vsi kazalniki kažejo, da je na sistem še vedno šibak to pomeni, da moramo ustrezno reagirati na nizke investicije in prilagoditi naše bilance, tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Tudi tujega popraševanja še vedno malo. Pričakujemo, da se bodo zadeve izboljšale kasneje v letu. Krepiti je potrebno svetovno popraševanje izboljšati našo monetarno politiko in izboljšati zaupanje v finančne trge. Vse skupaj mora seveda biti podprto z ukrepi za okrepitev obnove gospodarstva. Zaenkrat izboljšav še ni bilo, ampak nekateri kazalniki so pokazali, da je prišlo do stabilizacije zaupanja v podjetjih in med potrošniki. Kljub temu pa smo to opazili na nižjih ravneh. Izboljšava finančnih trgov je bila od lanskega poletja naprej kar očitna. Glede uh, menjalne, menjalnega tečaja naj povem, da to ni naš politični cilj, ampak je vseeno zelo pomembna za rast in za stabilnost cen. pripravili smo prvo od naših eh, dveh, triletnih dolgoročnih operacij za refinanciranje. To kaže, da so banke sedaj manj negotove glede svoje prihodnosti kot pa pred enim letom. Opazovali bomo pogoje na, eh, na trgu in spremljali to z ukrepi v naši politiki tudi kar se tiče likvidnosti. Tveganja se manjšajo, upadajo, nanašajo pa se na, vseeno še vedno na eh, počasno implementacijo reform, na nižje popraševanje, na nižji izvoz in na geopolitična vprašanja in eh, neravnovesa, ki lahko vplivajo na razvoj na finančnih in globalnih trgih. Vse to škodi zaupanju in škodi obnovi gospodarstva. Letna inflacija evro območju je padla iz 2,5 odstotka oktobra na 2,2 odstotka novembra in na 2 odstotka decembra in eh, januarja, tako kot smo predvideli. Inflacija naj bi padla pod 2 odstotka in to kmalo. Tveganja glede razvoja cen so še vedno precej uravnotežena, vsaj srednjeročno gledano. Tvegana se nanašajo na više upravne eh, cene in pa neposredne davke, ter tudi na više cene naftnih derivatov. Druga tveganja se nanašajo na šipkejše gospodarske aktivnosti in pa med drugim tudi na menjalni tečaj evra. Pričakovanja glede inflacije se skladajo s ciljem upravnega sveta, ohraniti jo želimo pod 2 odstotka. Naša monetarna analiza se sklada s stabilnostjo cen. letna stopnja rasti posojil zasebnemu sektorju je negativna. Veliko je kreditnega tveganja in še naprej poskušamo zmanjševati vzvode. S tem, ko zaobjamemo vse te dokaze, lahko ohranimo prožno monetarno politiko. Naj se sedaj lotim prve teme, ki ste jo izbrali za današnjo razpravo, učinek okolja nizkih obrestnih mer. Učinek globalne finančne krize na gospodarstvo in potencialno tudi na razvoj cen je ogromen. Takšnega še v preteklosti nismo videli. Zato smo sprejeli tudi ustrezne ukrepe. Zato, da bi se izognili tveganjem v povezavi s stabilnostjo cen, takšen je tudi naš mandat. Zmanjšali smo naše ključne obresne mere na 0,75 odstotka na najvišjo obresno mero do sedaj. In to v praktično vseh državah članicah evroobmočja. Obresna mera v čez eh, nočnih 0,75 medbančnih eh, trgih je sedaj še nižja, blizu ničle. Poskušali smo rešiti tudi vprašanje kreditov. Bankom smo dali dostop do sredstev v vseh naših operacijah. Razširili smo tudi dospelost teh operacij. Razširili smo izbiro kolateralnih sredstev. S tem smo zmanjšali možnost za eh, odpravo vzvodov v finančnem sektorju, se izognili kolapsu, tako na področju eh, denarnih sredstev, kot tudi kredita, ter se izognili hujšim posledicam za zaposlovanje in rast. Na ta način smo stabilizirali cene in stabilizirali tudi pričakovanja na področju inflacije v tem težkem obdobju. Seveda Evropska centralna banka pozna izzive eh, nizkih obresnih mer in velike likvidnosti. Naj podam tri takšne izzive. Nizke obresne mere bi lahko vplivali na sposobnost investitorjev, da zagotovijo dobiček. To še posebej velja za zavarovalnice in za pokojninske sklade. Ampak s tem, ko zagotavljamo stabilnost cen v tem času krize, smo z našo monetarno politiko prispevali k stabilnejšim finančnim pogojem. To je bistvenega pomena za interese eh, investitorjev in lahko zgolj prispeva k trajnostnim dohodkom v stabilnem okolju. Drugi izziv se nanaša na pobude. Banke namreč nimajo takšne spodbude, da bi spremljale eh, kreditna tveganja in lahko dajo tudi preveč posojil neprofitabilnim podjetjem. Takšno delovanje lahko eh, spodkopa produktivnost in zmanjša rast in zaposlovanje. Tretji izziv. Takšna monetarna politika lahko pridoda k razvoju različnih eh, mehurčkov, naprimer na eh, področju različnih eh, trgov. Seveda moramo pri tem spremljati dogodke in spreminjati našo politiko. To tudi počnemo. Osredotočamo se na kratkoročno delovanje, obenem pa ocenjujemo tveganja in stabilnost cen. Spremembe v obresnih merah ponavadi niso najboljši instrument za razreševanje negotovosti in stabilnosti. Te instrumente bi morali uporabiti takrat, ko je v nevarnosti ravnovesje celotnega evroobmoča. Najboljši način reševanja takšnih težav je na ravni držav članic če se hočemo izogniti prevelikim tveganjem v finančnih sistema, sistemih ali v različnih trgih, se morajo torej države članice poslužiti instrumentov, ki jih imajo na voljo. Druga tema. Vzpostavitev enotnega mehanizma reševanja. To je bistveni del drugega stebra in dopolnilo prvemu stebru enotnega nadzornega mehanizma. Ta mehanizem mora imeti ustrezen enotni organ in ustrezni sklad. Pozdravljam izjavo Evropskega sveta iz decembra. Evropski svet je dejal, da bo tekom leta 2013 komisija pripravila predlog za mehanizem za tiste države članice, ki se delujejo v enotnem nadzornem mehanizmu. Evropska centralna banka se strinja z Evropskim svetom glede časovnice za enotni mehanizem za reševanje. Ta bo potreben, ko bomo bančni nadzor prenesli v enotni nadzorni mehanizem. Zato pozdravljamo odločitev Evropskega sveta da so zakonodajalci preverijo ta predlog prioritetno še tekom trenutnega parlamentarnega cikla. Imamo štiri glavne razloge za enotni mehanizem za reševanje s pomočjo enotnega organa za reševanje. Prvi razlog. Le takšen enotni organ bo zagotovil eh, hitro ukrepanje ki bo osredotočeno na evropsko razsežnost. V situaciji, ko potrebujemo čezmejno reševanje, je enotni organ tisti, ki se izogne nacionalnim interesom ter izbere najbolj optimalno rešitev ter se izogne težavam povezanim s koordinacijo. Drugi razlog, to je tudi stroškovno najbolj učinkovita strategija enotni organ namreč lahko ocenjuje čezmejne uh, učinke, sistemske, sistemska vprašanja in prenaša stroške reševanja na zasebni sektor. S tem porablja manj davkoplačevalskega denarja. Tretji razlog, enotni organ za reševanje je dopolnilo enotnemu nadzornemu mehanizmu enotni nadzorni mehanizem bo ponudil eh, hiter način ocenjevanja potrebe po eh, reševanju. Enotni organ za reševanje pa bo na, na to te ukrepe tudi sprejel. Sama odgovornost za reševanje bo vseeno ostala na nacionalni ravni. Četrti razlog, enotni organ za reševanje bi prekinil ta začarani bančni krok. Enotni organ za reševanje mora biti močan in učinkovit. Zato mora imeti naslednje tri elemente. Njegov okvir za reševanje mora biti robusten. Vsebovati mora ustrezne instrumente in orodja. Predlagan direktiva o reševanju eh, bank in obnovi bank je tako ključnega pomena. Upamo, da jo bomo lahko sprejeli do junija, tako da bomo naredili korak naprej v smeri močnega evropskega okvira za reševanje. Drugič, potrebujemo ustrezno financiranje. Zato potrebujemo Evropski sklad za reševanje, ki ga mora financirati zasebni sektor s pomočjo ex ante dajatev. Evropski sklad za reševanje mora podpirati javni mehanizem, ki bi prav tako uporabljal posebne ex post dajatve za zasebni sektor. To pomeni, da bi bil srednjeročno fiskalno neutralen. Tretjič, enotni organ za reševanja mora biti neodvisen imeti mora dovolj kapacitet za dobro učinkovito delovanje, obenem pa mora biti tudi računovodsko zadosten in pravosodno zaščiten. Komisija trenutno ocenjuje institucionalne možnosti za vzpostavitev enotnega organa za reševanje. Tudi sam se s tem ukvarjam. Hvala za vašo pozornost. Pripravljen sem na vaše vprašanje. Thank you, Mario, and, and thank you. Hvala lepa, Mario. Hvala lepa za vaše komentarje tudi o, o zadnji zakonodaji. Dobro, da Evropski svet eh, spodbuja eh, so zakonodajalce, da naj ukrepajo. Ampak ne moremo ukrepati, dokler ne prejmemo predloga od Evropske komisije. In kar se tiče enotnega organa za reševanje. Potrebujemo predlog do eh, poletnega premora. Če tega ne bomo dobili, potem tega enostavno ne bomo mogli obravnavati. To je rok, to je med, eh, to je rok eh, za katerega so se institucije dogovorile in že zelo dolgo si prizadevam za to. Zato je tudi prišlo do zamude, torej zamuda ni na naši strani. Imamo tudi težave z enotnim nadzornim um, organom in zato smo tudi povabili Evropsko centralno banko, da naj nam da nekaj več pojasnil. In upamo, da bomo 26. februarja eh, v povezavi s tem imeli tukaj sogovornika iz Evropske centralne banke. Kajti eh, teh stvari se moramo temeljito lotiti, smo so zakonodajalci in to moramo urediti. Sedaj pa prehajamo naprej. Imamo eh, prvih pet minut za vprašanja. Jean-Paul Gosses je prvi, ki dobi besedo v imenu Evropske ljudske stranke. Izvolite. Merci, Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod predsednik, najprej bi se rad opravičil za to, da so nekateri kolegi prišli prepozno, kajti eh, v dvorani pod nami je sta gospod Baroso in gospod Van Rompuy močna konkurenca, gre pa za proračun. Seveda poznate stališča političnih skupin in zato boste tudi razumeli, zakaj je to tako pomembno. Dobro, položaj finančnih trgov. Nekaj se je tukaj izboljšalo. Položaj in pa oziroma ukrepi Evropske centralne banke so k temu tudi kar nekako prispevali. Zaupanje. Gre za to, da bi ukrepili zaupanje v finančnih trgah, kajti to ima neposredni vpliv na realno gospodarstvo. Pa tudi, pa tudi a, ima to vpliv na podjetja, ki naj bi se nehala zapirati, kajti to nas skrbi. Rade bi spregovorili o marsičem, kar ste povedali, ampak eh, želel bi nekaj pojasnil v zvezi s položajem. Zanima me tudi, kako bi lahko odpravili ločitev. Hvala lepa strinjam se z vami. Veliko smo storili na področju financiranja. Zagotovili smo, da imajo banke, banke dovolj dostopa do likvidnosti. V preteklem letu smo sprejeli številne ukrepe, za katerimi smo tudi dosegli ta cilj. Izognili smo se večjim bančnim krizam, zlasti v prvem delu leta eh, 2012. Ampak so tri razloge, zakaj banke ne morajo posojati gospodarstvo. Eno je pomankanje financiranja, drugo je pomankanje kapitala in tretje je enostavno, so enostavno tveganja. Lotili smo se prve točke, oziroma rešili smo prvo točko. Pomankanje kapitala ne moremo rešiti in vsekakor ne moremo rešiti tretjega razloga. Pogosto nas sprašujejo, zakaj ne počnete tako kot druge centralne banke ko je financiranje odvisno od novega posojanja. Do neke mere smo to storili, kajti bankam smo dajali, da lahko uporabijo a, denar, a, e, ki ga lahko posojajo naprej, zato, da dobijo za to, a, to pa je tudi pogo, a, e, garancija za to, da dobijo nova posojila od ECB. Je pa tu še en razlog, zakaj, a, e, kandida, zakaj a, krediti niso stekli in to je pomankanje popraševanja povpraševanje po kreditih ne raste. Torej, kaj storiti? Do velike mere moramo počakati na to, da se bodo banke znova čutile sposobne posojati. Lahko bi uvedli strukturne ukrepe, naprimer, da bi, um, da bi uh, ustvarili, dokončno ustvarili našo bančno unijo ampak kratkoročno moramo počakati, da bo naša monetarna politika našla pot v gospodarstvo. Ta hip je res. Eh, četrte, četrte, četrte četrt, četrt, četrtina leta je bila slaba, ampak eh, iz vseh eh, raziskav izhaja, da se gospodarske dejavnosti stabilizirajo in sicer na nizki ravni. Sedaj moramo počakati na močno spodbudo, stimulus, ki in to bo, bodo povzročile naše nizke obrestne mere. Torej, obrestne mere so blizu ničli in počakati moramo, da bodo vsi ti ukrepi začeli veljati v ranem gospodarstvu. Toda do velike mere so, odvis, so odgovorne države članice, ne pa Evropska centralna banka. Še naprej bomo razmišljali o načinih in sredstvih, kako bi uh, lahko okrepili prenos naše monetarne politike v realno gospodarstvo, kajti dejstvo je, da je to izziv številka ena za nas. In ne želim kakorkoli reči, da to za nas ni izziv, to še vedno ostaja prvi eh, politični problem. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa eh, socialisti in demokrati Elis Vendera. Hvala lepa. Hvala lepa. Govorili ste o bančnih kreditih in pa o ukrepih proti uh, zadolževanju in pa govorili ste tudi o nadzornem mehanizmu. Toda problemi niso povezani s tem. Problem tudi ni inflacija. Največji problem je recesija v evroobmočju, zlasti v določenih državah evroobmočja. Nekatere države so še vedno v tveganju, imamo pa priporočila. Trojke In um, zapovedano je, da mora biti dolg na določenem uh, odstotku uh, BDP-ja. Ampak 70, uh, 70 odstotkov je povprečje ta hip. Ali bo Evropska centralna banka kot del trojke upoštevala, ali je bila strategija uspešna do sedaj in do kakšnih, ali bo ugotavljala, do kakšnih izboljšav je prišlo v določenih državah članicah. Uh, Hvala lepa. Naj na začetku povem sledeče. To je politični izziv številka ena za nas. Torej, kaj lahko storimo? Naj povdarim, da se povsem zavedamo pogojev, kakršni vladajo v številnih državah članicah ta hip. Fiskalna konsolidacija je zlasti za država z visoko zadolženostjo neizogibna. In hkrati je tudi res, da da ima to kratkoročne slabe vplive. Torej, poglavitno vprašanje ni to, da bi fiskalno konsolidacijo odložili. Vprašanje je, kako omiliti učinke fiskalne konsolidacije. Ne pa, da bi to postavljali pod vprašaj, kako bi omilili učinke fiskalne konsolidacije. Kako? Torej, eden od odgovorov je gotovo ta, da mora biti fiskalna konsolidacija pravilno oblikovala, tako da znižamo izdatke, ne pa toliko, da zvišamo davke. Ne bi rekel, da je to univerzalna resnica. Za evroobmočja, za države evroobmočja so davki že, ta, že sedaj zelo visoki. Druga stvar pa je izvajanje, torej hitro in učinkovito izvajanje strukturnih reform na trgu dela in pa na eh, trgu produktivnosti. Kajti v dveh, treh državah smo videli, če je to zagotovljeno, potem eh, se izvoz okrepi in vsaj en element BDP-ja ne gre na vzdolj. Torej, investicije se nižajo, ampak vsaj um, en element se okrepi in to umili um, učinke konsolidacije. Tukaj pa še tretji vidik na katerega bi se morale vlade osredotočiti. In to je povezano z verodostojnostjo. Če imajo vlade srednjeročni načrt, fiskalni načrt, to uh, pomaga pri pomore ka zaupanju na trgih. Ampak um, ta finančni načrt, podrobni finančni načrt je zelo uh, pomemben in um, ti srednjeročni načrti morajo biti verodostojni, podrobnosti morajo biti uh, zapisane. In eh, večji, več, ko je podrobnosti, višja je politična cena in višje so koristi v smislu nižjih eh, obrestnih mer. Hvala lepa. Ja. Ste želeli uh, dodatno vprašanje? No, Hvala. Ne govorimo o konsolidaciji, govorimo o časovnici in pa o meri konsolidacije. Če si pogledamo izvozne trge, ki so v recesiji v državah evroobmočja, to je treba upoštevati, ko preučujemo predlagane ukrepe. Mislim, da bi morala konsolidacija temeljiti na okoliščinah v posamečnih državah. Verjetno se z menoj strinjate. Da, fiskalna konsolidacija bi morala biti prilagojena posamečnim državam. Nimamo splošnega okvira, nimamo splošne eh, resnice, ki bi veljala za vse. Hrati pa se moramo zavedati, da je, da je hitrost konsolidacije odvisna od ravni dolga. Ampak mislim, da mora biti to prilagojeno okoliščinam, če se ne motim. Torej, treba je omiliti učinke fiskalne konsolidacije. Treba je torej omiliti posledice, ampak da bi oslabili fiskalno konsolidacijo, torej, če bi to storili, bi tvegali, da bomo izgubili koristi, za katere pa smo že marsikaj žrtvovali. Torej, mislim, da se gibljamo po zelo tankem ledu. Okay, uh... Hvala. Sedaj pa Wolf Klinc v imenu Alde. Gospod predsednik, tukaj sem. Nekaj vprašanj imam. Prvo se nanaša na vojno valut in drugo vprašanje se nanaša na Cipar. V svojem uvodu ste jasno povedali, da eh, valutni tečaji tukaj niso cilj. S tem se strinjam. Po drugi strani pa vidimo, da to ni eh, eh, politika vseh eh, držav G20, kajti Japonska, na primer, vodi politiko, ki vpliva na tečaje. In celo Švica je sedaj začela ukrepati. Torej, nekatere države G20 imajo to na svojem dnevnem redu. In borza v Tokiju se je dvignila za 2 odstotka in očitno bodo nadaljevali tako, kot so si zastavili. Torej, kako, kakšno je vaše mnenje o, o tej vojni? Drugič, Cipar. A, o tem smo razpravljali v nemškem parlamentu in nekateri so dejali, da ne bodo podprli paketa pomoči za Cipar, če Cipar ne bo sprejel nekaj pomembnih odločitev. Naprimer, ukrepe uperjene proti pranju denarja. In če ne bodo odpravili dumpinga eh, eh, davkov, zlasti za podjetniški sektor. In če ne bodo tisti, ki so prali denar, pomagali eh, zapolniti, napolniti blagajne. In če ne bodo uvedli davka na finančne transakcije. Kakšno je vaše mnenje oziroma kakšna je vaša ocena? Do kakšne mere bo ciprska vlada lahko izpolnila te pogoje? Hvala. Hvala lepa. Eh, najprej, kar se tiče prvega vprašanja, kar se tiče eh, menjalnega tečaja. Menjalni tečaj bi moral odražati temeljne, temelje. Če se pogledamo nominalni uh, učinek uh, menjalnega tečaja evra, potem vidimo, uh, do, je <clears throat> ta na dolgoročnem povprečju. To je bilo rečeno tudi na zadnjem srečanju G20. In vedno rečem, da uh, menjalni tečaj ni naš uh, cilj. Vedno pravim, da je menjalni tečaj pomemben za rast in pa za stabilnost cen. V prihodnih uh, eh, ocenah bomo morali oceniti, ali je imel menjalni tečaj vpliv na naš inflacijski profil, kajti preko cenovne stabilnosti a, gledamo takšne stvari. Kar pa se tiče drugih jurisdikcij, lahko rečem samo to. A, sporočilo oziroma komunike G20 a, je v redu. Tam je zapisano, da vsi želimo prožnosti menjalnih tečajev, da bi to odražalo temelje in da si bomo prizadevali za tesnejše sodelovanje drug z drugim, zato da bomo skupaj rasli. Ne želim še naprej citirati tega, kajti to je v glavnem standardni jezik, ki se uporablja. Ampak mislim, da bi morali tukaj upoštevati še nekaj. Večina gibanj menjalnih tečajev, ki smo jih doživeli Eh, niso bila cilj. To so bili rezultati domače makroekonomske politike, kateri cilj je bil spodbuditi gospodarstvo. In v tem smislu sem dejal, da je pretiran jezik o a, valutnih vojnah. Nasplošno pa sem na sestanku G20 pozval vse strani eh, k verbalni disciplini. Kar se tiče Cipra, pozdravljamo zaveze ciprske vlade v zvezi z osnutkom memoranduma o razumevanju in cenjamo tudi, da so oblasti začele izvajati prve ukrepe, za katere smo se dogovorili. Po predsedniških volitvah na Cipru je zelo pomembno, da se dogovorimo za program. Evroskupina pravi, da bo program in zato se je treba dogovoriti. Torej, bistvenega pomena je, da ima, zagotovimo nacionalno lastništvo tega programa po eh, volitvah. Najte moramo tudi način, da bomo zagotovili trajnost tega programa. Ne želim vnaprej ocenjevati razprav, do katerih bo prišlo. Ne želim zdaj povedati, kako. Uh, bo to, kako bo ta trajnost dosežena. To sta dve, stva, dve strani. Po eni strani želimo zagotoviti, da Cipr eh, doseže to trajnost, po drugi strani pa ne smemo ustvariti finančne nestabilnosti. Obe razsežnosti bosta morali biti dobro zastopani oziroma upoštevani pogajalsk, za pogajalsko mizo. Preglednost in pa nadzor finančnega trga bosta morala biti okrepljena. Uredba o razkritju, o posojanju in tako naprej, to bo pregledano do leta 2013 in sedaj odgovarjam na zadnji del vašega vprašanja. Končna različica programa prilagoditve bi morala zagotoviti tudi tesno spremljanje okvira Eh, za eh, bolj proti pranju denarja in pa eh, za preglednost. Torej ni dovolj, da imamo zakone, treba je zagotoviti tudi to, da se zakoni izvajajo. Tako. To ste slišali sedaj neposredno iz dokumenta Evropske centralne banke, ki je strojno, strogo zaupan. Sedaj pa naslednji, ki dobi besedo. Hvala lepa. Gospod Zile. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, priznana je sedaj povezava med državami in bankami. V preteknem letu smo se dogovorili tudi za enoten eh, mehanizem za nadzor v bančni uniji in to bo sedaj začelo delovati. ESM bi lahko pričel z dokapitalizacijo evroobmočja in pa neposredno bank evroobmočja. Seveda to lahko uh, zmoti oziroma to lahko pripelje do razlik med državami članicami evroobmočja in uh, državami nečlanicami. Hvala lepa tudi za vaše stališče o mehanizmu za reševanje lahko pride do eh, odlaganja oziroma zamud pri izvajanju tega. Torej, za države nečlanice evroomočja velja, da nimajo dostopa, razen če je zadeva zelo nujna. Ali lahko opišete, kako vidite vi položaj? Kako vidite vi te dve skupini držav v Evropski uniji? Uh, Hvala lepa. SSM uh, po mojem uh, mnenju ni moteč za trge. Evropska centralna banka vidi SSM kot komplementarnem IBM. Mislim, da bo to ukrepilo najboljše prakse in pa enotna pravila za države EU. Oh, eh, torej, rekapitalizacija bank oziroma tudi države nečlanice evroobmočja se lahko pridružijo SSM-u. To pomeni, da lahko tudi njihove banke postanejo upravičene za direktno dokapitalizacijo, ko bo ta sistem začel delovati. Hvala. You can come back. Želite dodatno vprašanje? Izvolite, čisto na kratko. Eh, rad bi to pojasnil. Eh, na vrhu evroobmočja je bila sprejeta odločitev, da so lahko samo banke evroobmočja neposredno eh, rekapitalizirane iz ESM-a. Sedaj pa ste dejali, da če se bodo države. Uh, ne, če se bodo banke eh, ne članic pridružile enotnemu bančnemu mehanizmu, potem bodo tudi one upravičene do sredstev. Države ne članice se lahko pridružijo ESM-u in SSM-u. In potem bo za nje veljal enoten nadzorni mehanizem in zato bi lahko potencijalno postale upravičene za neposredno dokapitalizacijo, če izpolnjujejo pogoje. Torej, namen ni da bi razbili oziroma fragmentirali enotni trg. To bi moral, biti, moral pravzaprav biti prispevek k delovanju enotnega trga. Okay. You're, you're, you're that, no. Ste eh, zadovoljni z odgovorom? Z odgovorom morda moje pravno znanje ni eh, zadovoljivo. Ampak. Očitno obstajajo pravne uvire za države eh, nečlanice evroobmočja. Torej, to je bilo moje pripričanje, kar sem dejal, ampak eh, morda me lahko popravi, popravijo v zvezi s tem. Torej. Sedaj pa predstavnik guje. Ne? Gremo k zelenim. Filip Lambert. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, predvidljiv človek ste, vedno smo veseli, da ste tukaj. Naj vas opozorim na dve stvari, ki ste jo povedali. Dajali ste, da so davki visoki v Evropi, to je politična izjava. Lahko bi rekli, da torej dejstvo je, da so davki v nekaterih državah visoki, ampak da rečete, da so davki v, v Evropski uniji visoki, je to politična izjava. Drugič, dejali ste, da moramo eh, omiliti učinke fiskalne eh, konsolidacije. Ko pa so tukaj negativni eh, vplivi na banke, potem ste dejali, da moramo eh, upočasniti razdolževanje. To sta dve pripombi. Moje vprašanje bo kratko, je bilo sicer kratko. Govora je bilo tudi o eh, javnem in zasebnem dolgu v prejšnjem tednu. vem, da ste spremljali to, kar se dogaja na Irskem, tukaj šlo za restrukturiranje. Tukaj poteka teorična razprava o tem. Torej, zanima me, kaj menite o tem irskem primeru. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše prijazne besede. ne bom komentiral, ali je moja izjava politična ali ne. Želel sem govoriti pravzaprav o dejstvih, ampak lahko to razumete tudi kot, tudi kot politična izjava. Gotovo so tri odstotki za Google veliko. Torej, to je bil moj namen. Ampak kar se tiče razdolževanja bank, nisem rekel, da bi morali upočasniti razdolževanje bank. Uh, rekel sem, da se želimo izogniti nečemu in mislim, da nam je to tudi uspelo. Želimo se izogniti uh, temu, da bi to potekalo na neurejen način. Ne vam dam pozitiven primer o tem, kaj se dogaja v Španiji z, ustvar, z ustanovitvijo uh, določene. Uh, uh, določene inštitucije, nam je uspelo to, da uh, smo se izognili uh, katastrofam. Torej ne bi smeli upočasniti razdolževanja takrat, ko je to potrebno, ampak banke bodo, se bodo morale razdolževati zato, da bodo za, lahko zagotavljale kredite. In kot sem že večkrat omenil, to je izziv številka ena. Kar se tiče irskega položaja. Da, to sem vzel na znanje, to poznam. To je transakcija med irsko vlado in centralno banko Irske. Svet ni sprejel sodbe o tem ampak jo bo v kontekstu letne ocene spremljanja finančnega položaja v različnih bankah oziroma v različnih državah evroobmočja. Prišel bo torej trenutek, ko bomo podali oceno v zvezi z členi 1, 2, 3, ampak ne zdaj. Toda, imeli smo uh, instrument za dajanje pomoči na Irskem in to je potekalo več let. Ampak sedaj tega ni več in imamo nekaj obveznic, s katerimi se lahko trguje in Centralna banka Irske bo te prodajala kar se da hitro. Uh, kar bo kompatibilno z uh, stabilnostjo finančnih trgov. Torej, nekateri ne, razvoj bi bil, do, je bil do določene mere pozitiven. Kaj je ključno za prihodnost? Ključno bo. But, uh, this, we'll... Razpoložljivost obveznic na Irskem. Ampak oceno bomo izdelali v teku naslednjega leta. Hvala. Hvala lepa točno pet minut, sedaj pa guje in gospa Matajs, izvolite. Dobrigada, brigada se je prišel. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod predsednik, še enkrat, da ste se oglasili med nami. Govorili ste o nizkih obrestnih merah, o tem smo veliko govorili v preteklosti, ampak vsi vemo, da so nizke obrestne mere dejansko velika težava. To naj bi bila ena največjih težav, s katerimi se soočamo v evroobmočju. Strinjam se s tem, to se je zgodilo naprimer tudi v Nemčiji. Ko govorimo o varčevalnih ukrepih, vem, da lahko ustrezna, ustrezna mešanica politik vključuje tudi ukrepe za rast, ampak zanima me, kako predvidevate vključitev ukrepov za rast v tem okolju, ko so obrestne mere tako nizke? In še pogojevanje. Večkrat ste že povedali, da nismo imeli dovolj likvidnosti v gospodarstvu. Sami ste rekli, da je razlogov več, pomankanje likvidnosti, pomankanje sredstev v bankah in dejali ste, da ECB deluje na tem področju, ampak o četrtem pogoju, o pogojevanju, pa še niste govorili. Mislim, da ne moremo postavljati pogojev samo državam članicam, ne pa bankam vem, da so to politična stališča in da obstaja politična volja, da bi zadeve rešili, ampak dokler banke ne bodo izpostavljene določenem, določenemu pogojevanju, potem nove likvidnosti ne bo in državljani ne bodo imeli dostopa do finančnih sredstev. Zato me zanima, kaj menite o tem. Hvala. Že prej sem povedal, da smo veliko naredili za to, da smo povečali obseg likvidnosti za finančni sistem. Prve koristi se že vidijo, se že poznajo, ne, sme, ne smemo biti preveč negativni. Naprimer, velike korporacije sedaj podpirajo trge in želijo se financirati z izdanjem obveznic, ne pa preko bančnega sistema. Strinjam se z vami. Problem je naslednji in to vpliva na zaposlovanje in rast. To so mala in srednja podjetja. Mala in srednja podjetja predstavljajo približno 75 odstotkov zaposlovanja v Evropi. Večina malih in srednjih podjetij se financira z bančnim sistemom. Zato je izziv na področju politike in s tem se še enkrat osiram na gospoda Gozes, je torej vprašanje, kako bi zagotovili, da likvidnost, ki jo zagotovimo sistemu, najde svojo pot do MSP-jev. To je še vedno velik izziv in s tem problemom se bomo še naprej soočali. Ampak, če si pogledamo, kaj so storile druge jurisdikcije po svetu, mislim, da je jasno, da nismo storili nič manj upoštevati je treba, da imamo poseben institucionalni ukvir. Banke predstavljajo približno 80 odstotkov vsega posredovanja. Zato ne moramo, kako morda lahko to storijo druge, eh, vstopiti v gospodarstvo in zagotoviti odkup sredstev. Sami ne moramo biti tako koristni, kot bi lahko bili, zato ker je v našem primeru finančna, finančno posredovanje v rokah bank. Ampak, kako sem dejal, to je sedaj za nas izjiv številka ena. Hvala lepa. Še nekaj želim dodati. Opredelitev pogojev za banke ali ne bi ta ukrep lahko bil tudi koristen. Preučili smo si, preučili smo kredite, zagotavljanje likvidnosti in tako naprej in sami ste dejali, da bo ECB zagotovila vsa finančna sredstva, ki jih mora. Zanima me torej, ali ne menite, da bi bilo najbolje, če bi zagotovili pogoje za banke, dobro bi bilo, če bi denar našel svojo pot do družin. Hvala. Ne, ja, res morda se na prvi pogled zdi tako, ampak ne vem, ali bi to bilo najboljše. Naprimer, če bi zahtevali, da banka posodi določen znesek dr družbi in potem družba bankrotira, banka bo izgubila svoj kapital in ne bo več mogla posojati preostalemu gospodarstvu. Zato mislim, da moramo biti zelo previdni pri tem, kako kako visoko bomo postavili standarde glede pogojevanja za bančni sistem, kajti če bomo to storili, potem bomo morali prevzeti odgovornost za to, da morajo banke početi to, če se drugače ne bi. Strinjam se, moramo rešiti ta politični problem, ampak po drugi strani se moramo tudi zavedati morebitnih negativnih posledic določenih eh, intervencij na kreditnih trgih. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Balc, ELS. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod predsednik, imam nekaj vprašanj in uh, vem, da je katero morda že bilo postavljeno. Začeti želim z Latvijo. Mislim, da bodo čez nekaj tednov vložili prošnjo za skupno valuto. Bom eh, poročevalec v Evropskem parlamentu, zato bom to spremljal. Gospod predsednik, zanima me, kako ocenjujete pripravljenost Latvije na vstop v evroobmočje. In še drugo vprašanje gre v zvezi z enotnim nadzornim mehanizmom. Zanima me, kakšen je po vašem mnenju časovni načrt za nadzorni organ Evropske centralne banke in to povem točno tako, kot sem dejal. Zanima me, kako bo to omejeno od nacionalnih, nacionalnih organov. Evropski parlament je namreč vedno kritičen do tega. Svet tukaj upošteva bilance. Zanima me, kakšno je vaše mnenje in zanima me, kakšne pomankljivosti vidite pri takšni rešitvi. Hvala. ECB bo ocenila konvergenco za merili za Latvijo in tudi njihovo trajnost v času, zato zaenkrat še ne moram uh, eh, o tem govoriti. Kar zadeva SSM oziroma enotni nadzorni mehanizem, vsi želimo zastavljati vprašanja v zvezi s tem in se sprašujemo, kako ta proces poteka, ampak nekaj zadev si moramo zapomniti. Pravni akt enotnega nadzornega mehanizma še ni potrjen, kakor veste. Posvetovanja, pogajanja še vedno tečejo. Ko bo to izvršeno, ko, bo to, ko se bo to izvajalo, bo ECB pošiljala četrtletna poročila Komisiji, Svetu in Parlamentu o napredku in o izvajanju. To poročilo bo na voljo javnosti pripravljalno delo smo že začeli izvajati, ampak obvezujočih upravnih in poslovnih odločitev ne moremo sprejeti, dokler, dokler pravno besedilo ne bo potrjeno. Zato težko sedaj govorim o čemkoli dokončnem. Organizirali smo študijo na to temo, ampak to je samo ena od mnogih študij, ki obstajajo in to bo samo orisalo položaj. Pravzaprav se že sedaj spreminja. Hvala. Še kaj? Ne, v redu. Berhard je zadovoljen, sedaj pa. Pablo, še enkrat EPP. Sharon, querido, eh, como... Hvala, Sharon, gospod eh, predsednik. Sami ste dejali, da se zaupanje vrača v trge, da se izvozi povečujejo v nekaterih eh, državah, da se konkurenčnost izboljšuje, ampak, kakor smo danes slišali, je glavni izziv za nekatera gospodarstva, še posebej za južna gospodarstva, ta, da bi zagotovili, da bo kredit prišel do malih in srednjih podjetij. Kakor je povedal gospod Gozes, brez tega učinki ne bodo vidni v realnem gospodarstvu in gospodarstvo se ne bo pobralo. Mala in srednja podjetja so sedaj odvisna od lokacije, ne pa od gospodarskega položaja, kajti trgi so še vedno zelo nepredvidljivi. Financial Times je v člankih, v članku danes zapisal, da je lokacija MSP zelo pomembna. Nekaj smo že storili za to, da bi zadeve rešili, ampak mislim, da nismo storili dovolj. Preveč popreproščeno, če rečemo, da preprosto ni popraševanja po kreditu. Zanima me, kaj bi Evropska centralna banka lahko storila za to, da bi poskrbeli, da MSP-ji ne bodo iskali kreditov v Italiji in Španiji po več kot 5 odstotni obrestni meri, medtem ko v Nemčiji dobijo kredit po 3,7 odstotni obrestni meri. Mislim, da to ni pošteno. Hvala. Hvala, kakor sem povedal že prej banke, zato da bi posojale, potrebujejo določene pogoje. Sveda, posojati želijo MSP-jem, ampak zato je potrebno popraševanje. Ena analiza ECB-ja kaže, da moramo v določenih državah ločevati med različnimi vrstami posojilojemalcev. Nekateri posojilojemalci imajo zelo veliko dolga, drugi posojil, posojilojemalci pa nimajo dolga in lahko dobijo kredit. To je pomembno, pomembna pa je tudi bilanca stanja posojilojemalca. V državah, kjer je proces razdolževanja še v začetni fazi in bo še nekaj časa trajal, potem moramo upoštevati, da bodo ti ukrepi dolgotrajni posojilo imavci morajo ugotoviti, kako bodo rešili svoje dolgove na bilancah stanja. Zaradi svojih dolgov so še manj privlačni za banke in zato ne morejo dobiti kredita. In kar zadeva obresne mere, omenjali ste tudi uh, eh, obresne mere in različne obresne mere po državah članicah. Z napovedjo o Mateju in v naslednjem programu smo naslovili vprašanje tvegan, ki se pojavljajo pri rede nominaciji. Vendar pojavljajo se tudi druga tveganja. Spomnimo se, da smo v teh težavnih časih tudi zato, ker so se razlike med obrestnimi merami za državne obveznice tako povečale. Razlog za to pa je bil, da države članice niso ustrezno ravnale potem, ko se je začela gospodarska kriza. Glede tega dela fragmentacije ne moremo storiti veliko. V nekaterih državah pač trgi državi narekujejo cene in treba je upoštevati, da trgi ocenijo tveganje. In to so posebne premije za tveganje. In premije za tveganje vplivajo na ceno kredita. Nekatere banke ne bodo želele posojati zasednemu sektorju, ampak bodo raje kupovale državne obveznice in tako povečale svoj dobiček. Zato so fiskalna konsolidacija in strukturne reforme komplementarne za oživitev gospodarstva, kajti šele tako bomo zmanjšali razlike med obresnimi merami med posameznimi državami in tako bomo zagotovili cenejše kredite za MSP-je. Hvala. Eh, Čisto na hitro, lepo prosim. Kdaj mislite, da bodo različni stroški za MSP-je izravnani vsaj do neke razumne mere? Hvala. Smo namreč na enotnem trgu. Kakor sem dejal, mislim, da bomo v drugi polovici tega leta priča postopnemu oživljanju in kazalniki kažejo, da se gospodarstvo sedaj pobira in stabilizira. Do neke mere bomo mm, to dosegli, ko bodo naši ukrepi prišli do realnega gospodarstva. Ampak delno bomo to seveda dosegli s strukturnimi reformami in z nadaljevanjem fiskalne konsolidacije. Vseeno pa si moramo zapomniti, da če nekatere države ne bodo ustrezno kreditno sposobne, posledica tega je lahko izguba vredostojnosti ali izguba konkurenčnosti to bo potem takoj vodilo do višjih obrestnih mer. In to vpliva tako na proračune davkoplačevalcev. Torej ne vpliva samo na vladne proračune, ampak tudi na vlade oziroma na proračune ljudi. Hvala se, da pa za socialiste, gospod Ngok. Hvala lepa, gospod predsednik. 5. decembra sem vam poslal dve vprašanje. V zvezi s členom 118. Prvo vprašanje je bolj v, bilo v zvezi z dobičkom ECB-a v okviru SSM in drugo vprašanje je bilo v zvezi z dobički nacionalnih centralnih bank, ki dobiček posredujejo državi. Zanima me, kako je to v skladu z členom 123 zanima me, kaj bi lahko tudi storili v zvezi z grškim dolgom. Tukaj nismo dobili odgovora, zato vas sprašujem sedaj. Well, Se opravičujem, če niste dobili odgovora, vam bom kar sedaj dal odgovor. Dohodek, ki ga pripravijo, ki ga dobimo, iz Grčije zaradi programa SNP je del dobička ECB-ja in to se porazdeli med nacionalne centralne banke glede na delež. Vsak dobiček, ki ga porazdeli ECB, postane del neto dobička nacionalnih centralnih bank in nacionalne centralne banke svoj dobiček potem porazdelijo med svojimi deležniki v skladu z nacionalnimi pravili, ki veljajo za nacionalne centralne banke. Na kratko, ECB porazdeli denar med nacionalnimi centralnimi bankami in nacionalne centralne banke v skladu s pravili, potem porazdelijo ta sredstva med svoje deležnike. To so lahko vlade ali pa tudi ne. Vlade držav članic se lahko odločijo, kako bodo izkoristile dobiček iz nacionalnih centralnih bank. To velja tudi za druge države članice. V končni fazi se torej vlade odločijo, kako bodo izkoristile ta denar, ki ga dobijo iz Grčije. 27. novembra 2012 je Evroskupina podala izjavo in povedali so, da so pripravljeni med drugim razmisliti o tem, da bi se zavezali, da bi na ločen račun Grčije nakazale toliko denarja, kolikor se ga nabere na nacionalnih računih. Seveda pa bi Grčija morala izvajati reformne ukrepe tako, kot je treba. Ne bom sicer komentiral številk, ampak na koncu vas želim obvestiti, da finančni rezultati ECB-ja za leto 2012 in tudi. Hmm, tiskovna izjava v zvezi s programom SMP, posta na voljo kmalo. Mislim, da čez nekaj tednov. Drugo vprašanje pa je bilo, ne vem čisto točno kaj. Gre za dobiček, ki bi ga lahko imela Evropska centralna banka od eh, sekundarnih trgov z grškim državnim dolgom. Mislim, da sem na to vprašanje že odgovoril. Dejansko sem odgovoril na obe vprašanje. Se upravi, čujem. To se bo porazdelilo med nacionalnimi centralnimi bankami, NCB-je pa bodo to porazdelili v skladu z nacionalno zakonodajo s svojimi deležniki. Ti deležniki so lahko vlade, vlade pa se potem odločijo, ali bodo to potem vrnili Grčijo ali ne. Uh, Zastavili ste vprašanje o dodani vrednosti. Ta dobiček, o katerem govorim, vključuje tudi amortizacijo, torej dodano vrednost. Comme il me reste 45 secondes, est-ce que cela comprend euh, la, la... Ali to vključuje tudi latentno dodano vrednost, torej razliko med vrednostjo obveznice in tržno vrednostjo obveznice. Kajti to ni v računih tržna vrednost se tam zapiše, ne pa latentna dodana vrednost. 1,4 milijarde za leto 2012 in, leto dva, in 15 milijonov ob zapadu, to so moje številke. Vse bo jasno čez tri dni, boste videli. Oprosti, Liam, tri dni si prehiter mislim, da nam ne smejo številke povedati vnaprej. Sedaj pa je le z Diogo Feo. Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku želim povedati, da se strinjam z številnimi stvarmi, ki smo jih danes slišali tukaj. Še posebej se strinjam, kako pomembno je imeti konsolidirane javne račune, prihajam iz Portugalske in tam ne potrebujemo dodatnih dolgov, ne potrebujemo novih javnih izdatkov. Preučujemo BDP in BDP številke, vse skupaj izgleda precej šipko, ampak zanima me, kaj imate zapovedati o kratkoročnih posledicah programov prilagajen in kaj imate zapovedati o tem, da bi morali ublažiti procese fiskalne konsolidacije. Teorije univerzalne rešitve nimamo, to drži, ampak nekaj vprašanj vseeno imam. Prvič, zanima me, kako ocenjujete programe konsolidacije, programe prilagajanja, še posebej tiste države, ki jasno izpolnjujejo vse pogoje, to sta Portugalska in Irska. In zanima me, kakšne pogoje bi lahko uvedli za to, da bi programe prilagodili, če bi bilo treba uvesti nekaj kratkoročnih ukrepov. Naprimer, ukrepi na področju obdavčevanja, da bi bili ti davki nekoliko nižji za davkoplačevalce. Hvala. Ne vem, ali sem čisto dobro razumel drugo vprašanje. Moje drugo vprašanje je bilo naslednje ali obstajajo pogoji ali postopki za to, da bi uvedli kratkoročne spremembe, ki bi ublažile posledice teh varčevalnih ukrepov, naprimer, da bi države članice lahko imele politike ublaževanja za to, da bi spodbujali naložbe in koristili podjetjem. Hvala lepa. Ključno je naslednje. Če primerjamo sedanje stanje s stanjem pred letom dni, moramo reči, da je bil napredek na vseh frontah občuten. Povsod smo dosegli veliko napredka. Tiskalna konsolidacija, strukturne reforme, bančništvo upravljanje bančnega sektorja ali reševanje bančnega sektorja, posod smo dosegli napredek. Seveda je napredek različen po državah, ampak nasploh so vse države, države, ki so v programu, pa tudi države, ki so bile v stresnih testih, vse države so dosegle napredek in države so v boljšem položaju. Vsi kazilniki skoraj to kažejo. Sicer ne kazalnik za poslovanje, ampak bilance stanja so boljše, stroški na enoto dela so nižji in zaupanje je večje. Prav tako pa je večja tudi konkurenčnost. Mislim, da lahko nasploh govorimo o tem za vse države članice. Kako sem že prej povedal, je fiskalna konsolidacija proces, ki teče različno hitro v različnih državah članicah. Ampak države članice napredujejo z različnimi hitrostmi in vedno pozivam k temu, da je treba zadeve gledati v ustrezni perspektivi. Lani so bile zadeve res zelo um, hude in če ozračje presojamo z današnjega stališča, lahko vidimo, da moramo ostati ambiciozne Države, ki so zaostale se strukturnimi reformami, sedaj vidijo, da bolj kot izvajajo reforme, bolj oblažijo negativne posledice in povečujejo tudi popraševanje. Lahko bi še govoril seveda o številnih izboljšavah, ki smo jih videli. Naprimer, lani, v tem času, je bilo 90 odstotkov in več obveznic izdanih samo v tako imenovanih jedrnih državah. Sedaj je 60 odstotkov obveznic izdanih v tako imenovanih perifernih državah. Investicijska osnova se je zelo povečala obveznice, da jih ne kupujejo samo skladi, velike korporacije in druge države. Ne, obveznice sedaj plačujejo številni vlagatelji v evroobmočju in tudi zone evroobmočja. Računi evroobmočja se hitro izboljšujejo zaradi pritoka kapitala, ki prihaja v evroobmočje in tudi v periferne države. Lahko nadaljujem volatilnost je nizka in tako naprej. Kaj je problem? Ah, predolgo govorim. Dobro, to je to. Lahko še na hitro drugo vprašanje? V redu. Država lahko vedno spremeni program v okviru finančne ovojnice, ki je zagotovljena, seveda. Se upravičujem, zelo zanimivo sicer govorite, ampak eh, nadaljevati moramo sedaj po socialistki, prvo moč brez. Euh, merci madame la présidente. Monsieur Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod predsednik. Trgi menijo, da so se razmere pomirile, še posebej po intervenciji Evropske centralne banke. Menijo, da se lahko sedaj spet vrnemo na stara pota, torej na pot k pravi skupni monetarni uniji. Na zadnjem zasedanju sveta se je oblikovala skupina štirih in razprava o proračunu je to potem prebila in vse skupaj je bilo preloženo na juni. Prav tako pa se mi zdi, da je ta skupina štirih sedaj razpadla. Zanima me, kaj menite o tem? In če si pogledamo izzive v zvezi z monetarno politiko in eh, bančnim nadzorom, me zanima, ali menite, da bi bilo korisno, če bi vse skupaj potekalo brez vaše prisotnosti, ali menite, da morate sodelovati pri razpravi o bančni uniji. Kolikor vem, ste zahtevali, da se mehanizem za reševanje krize izvaja hitreje. Zanima me, kako bi vi to zastavili in kako lahko vi prispevate k pravi gospodarski in monetarni uniji. Hvala. Uh, Hvala lepa. Pogoji so sedaj boljši, to je res, tudi zaradi OMT-a, ampak tudi vlade so nekaj prispevale. Če ne bi imeli kredibilnih prizadevanj za fiskalno konsolidacijo in strukturne eh, reforme, potem noben naš program ne bi zadoščal. Mislim, da je leto 2012 leto ponovnega zagona evra. Zato, ker smo dejansko upravili veliko dela za to, da smo oblikovali pravo ekonomsko in monetarno unijo. Letos bomo delo posvetili predvsem izvajanju. Razlogov je več, razloge dejansko morda vi poznate bolje kot jaz, ampak izvajanje je ključnega pomena. Odločili smo se za številne rešitve, sedaj pa je čas, da jih začnemo tudi izvajati. ECB torej aktivno dela na SSM-u in o enotnem organu za reševanje. Sveda bomo mi poslali predlog komisiji za to, da podamo svoj predlog o organizaciji enotnega organa za reševanje, ampak kakor smo povedali v zvezi z enotnim nadzornim mehanizmom, oni so prvi. Mimo glede, mislim, da je to nekaj neverjetnega glede obsega področja uporabe in tudi hitrost izvajanja. Seveda pričakujemo, da bomo lahko še naprej prispevali na koristen in učinkovit način. Ja, you also asked about the group of four. Vprašali ste tudi v zvezi z skupino štirih. Predsednik sveta bo prevzel vodilno vlogo. Mi bomo ponudili svoj prispevek po potrebi, če bodo to od nas zahtevali. Ampak formalna sestava je nekoliko drugačna od lanskega leta. Hvala. Thank you. Um, now, hang on. Mario Mauro. Hvala. Mario Mauro, ele, ELS. Eh, mm. Najlepša hvala, gospod predsednica. Želel sem se vrniti na vprašanje, na vprašanje malih in srednje velikih podjetij. Nasplošno bi rad govoril o financiranju, o kreditih za realno gospodarstvo. Natačno sem poslušal vaše komentarje v zvezi s težavami pri normaliza normalizaciji finančnih trgov. Govorili ste o odrazu v realnem gospodarstvu. Imamo vprašanje, ali ima Evropska centralna banka v mislih financiranje za banke s pogoji, pod pogoji, da morajo ta sredstva nuditi MSP-jem, naprimer. Angliška centralna banka ima eh, takšne programe z vezanimi pogojenostmi. Kaj mislite o njih? Kot sem dejal, nenehno razmišljamo o tem političnem izzivu. Mislim, da smo dosegli že veliko. Naredili smo prav to financiranje za posojila. Bankam smo dejali, da lahko vzamejo svoje posojila in jih uporabijo kot kolateral za nadaljna posojila. Na nek način je to še manj stroškovno zahtevno, kot pa so operacije Bank of England. Ampak, kot sem dejal, se bomo s to temo še spoprijemali in bomo poskušali iskati nove rešite. Kot sem dejal, moramo biti izredno previdni pri pogojih, pri pogojenosti. Če banke prisilimo, da posojajo sredstva napačnim posojilo jemalcem, potem moramo prevzeti odgovornost za te operacije. Še nekaj sem pozabil. Imamo 17 držav članic. Nadzor teh selektivnih programov, v katerih bi lahko oziroma bi morali preveriti, če vsaka banka posoja v skladu z izposojo, takšen nadzor je izredno zapleten v primerjavi z nadzorom ene same eh, države. Se upravičujem, da sem govoril v angliščini. Mislim. Okay, uh, yes, did you wish to come back? Ste se želeli ponovno oglasiti? Dopolnjeno vprašanje? Ne, prav. Potem pa lahko besedo predam Leonardo Domeničiju za SND. Najlepša hvala, gospod predsednica. Spregovoriti sem želel o Italiji. Ne, kar tako, ampak zato, ker menim, da je naša država sedaj v luči vseh žarometov. Še posebej, če v zakupu zamemo uh, eh, Montepaschi di Siena in učinke na italijanski bančni sistem. Mislim, da je italijanski bančni sistem že dolgo sam sebi, sa, sebi šepetal mantro, da je boljši kot drugi bančni sistemi, zato ker je iz krize išel pod boljšimi pogoji, v boljši situaciji. Ampak sedaj eh, lahko vidimo, da so dividende, eh, dobički in zaslužki velike težave tudi v Italiji, vsaj sedaj. Zanima me, če moramo prenoviti italijanski regulatorni eh, uh, sistem. Kaj pa naprimer Ministrstvo za gospodarstvo? Menite, da bi morali opraviti revizijo tega ministrstva, ko gre za sredstva? Kakšno je vaše mnenje glede na vse to v povezavi z bančno unijo in v povezavi z enotnim nadzornim sistemom in mehanizmom? Hvala. No, ne bom odgovoril na vsa vaša vprašanja, nekatera so namreč zelo specifična, zelo nacionalna, ampak imamo dva koraka. Prvi korak, ko se je italijanski bančni sistem odzival na krizo. Takrat je ta bančni sistem pokazal, da je bil robusten, da ni potreboval javnih sredstev za to, da bi sam sebe dokapitaliziral, za razliko od drugih bančnih sistemov v Evropi. Imamo nekatere posamične primere, ki ste jih omenili, ampak to ni vprašanje, ki bi se nanašalo zgolj na uh, upravljanje bančnega sistema. Tukaj je tudi nekaj uh, kriminalnih dogodkov. Na to pa imamo reakcijo bančnih sistemov, ne samo italijanskega, na dolgotrajno recesijo. In tukaj je vedno več uh, posojil, ki niso povrnjena, eh, obresne mere so že dolgo zelo nizke. Bančni sistem je malce šipkejši, ampak tiste največje banke imajo veliko kapitala. Primer eh, Motepaske iz Siena. Zaradi portfelja vz, uh, eh, glede na sep, september 2011 potrebuje dokapitalizacijo, res je, ampak moramo si pogledati trenutna sredstva, trenutne cene. Bančni sistem je šipkejši zaradi uh, dolge izpostavljenosti, ampak še vedno pot, moramo upoštevati dejstvo, da so največje banke dobro kapitalizirane, v zadnjih letih nismo imeli velikih težav italijanska centralna banka pa je tista, ki nadzoruje ta sistem in rešuje težave. Najlepša hvala za ta odgovor. Tudi sam sem govoril o tem, da je govorner Visko pred kratkim eh, omenil nekatere izmed tem, ki sem jih izpostavil. No, potem pa se bom eh, obrnil kar, kar k njemu. Glede vaših priporočil in eh, izjav pa je to vse. Gospod Gunnar Eles. V švedščini imamo pregovor. Ne smemo reči zdravo, dokler ne vrečkamo reke. In mislim, da to velja za trenutno obnovo gospodarstva. Omenili ste eh, pomembne elemente obnove gospodarstva, naprimer stroški na um, delovno enoto, na, na potem Eh, računi za drgovanje in tako dalje. Ampak naša največja gospodarstva so še vedno v recesiji, napovedi za rast niso najboljše. Priča smo tudi drugim tveganjem v zvezi s proračunsko politiko. Sprašujemo se, če bodo nekatere države članice lahko izpolnjevale eh, pakt o stabilnosti in eh, fiskalni pakt. Zanima me, kakšna tveganja vi vidite glede finančne stabilnosti. A lahko spregovorite o tem in poveste, kako se jim lahko izognemo. To je verjetno tisto vprašanje za milijon dolarjev oziroma v Evropi za milijon evrov. Dejal sem, da obstaja več znakov, ki kažejo na izboljšano finančno stabilnost v evromočju. Več znakov kaže tudi na vedno večje zaupanje v evromočje in v evro. Omenil sem več dejavnikov, ki podpirajo to izjavo. Ampak splošna situacija je še vedno precej šipka. Dokler ne bo rasti, bo tako tudi ostalo. Zato potrebujemo rast. Zato potrebujemo kreditni tok in prenos kredita v realno gospodarstvo. Že v začetku sem dejal, da obstajajo tveganja za gospodarsko dejavnost in to na spodnji ravni zaradi eh, brezposelnosti, zelo nizkega popraševanja in tako dalje še vedno čakamo odgovor. In te izjave ne bi spreminjal. V tem trenutku pa moramo ustrajati. Še naprej moramo poskušati izboljšati naše skupne bilance. Bilance obveznic, bančne bilance. Še naprej moramo poskušati izboljšati kapitalske trge v evromočju. Lotiti si moramo vprašanja razdrobljenosti. Veliko vprašanj, ki ste mi jih danes zastavili, se nanašajo na to ustrajnost razdrobljevanja. Naprimer, vprašali ste, zakaj bi naj eh, enaki MSP plačevali različne obresne mere v različnih regijah in krajih. To je ena izmed večjih ovir za obnovo in rast. Mislim, da ne moremo narediti nič kaj več kot pa to, vsaj ne v tem trenutku. Še vedno eh, se oziramo v prihodnost, sodelovati moramo eh, tako z javnim sektorjem, kot tudi z zasebnim sektorjem, izboljšati in spremeniti moramo tudi upravljanje eh, ekonomske in monetarne unije, tako da bo ta splošnejša in robustnejša. Hvala. I, I think... Najlepša hvala. Mislim, da je bilo to zelo jasno priporočam ta švedski pregovor. Če si pogledamo eh, obdobje zadnjih 3-4 let, lahko vidimo, da smo prepogosto dejali zdravo, še preden smo prečkali reko. Težava je ta, da smo preveč optimistični, rezultatov pa ni. Na ta način nekako odlašamo z realizmom. Biti moramo realistični in ugotoviti, kakšne so tiste prave težave. Včasih smo preveč optimistični in pozabimo na težave, ki jih še vedno imamo. Seveda, in ko ste videli, se temu v tem trenutku želimo izogniti. Želimo biti sigurni, da imamo realističen pregled situacije, tako na finančni strani, bančni strani in strani realnega gospodarstva. Preden rečemo zdravo. Hvala. No, ne združujemo nacionalnosti eh, kar tako, ampak za Alde, gospod Oli Šmit. Se vračujem, gospa predsednica, res smo malce nacionalistični, mi severnjaki. Zakaj bi se naj eh, Danska in Švedska pridružila, pridružili? Eh, Evro, videli ste naslovnico ekonomista z vikingom. Sam sem za evro, že od začetka sem bil za evro. Ampak kritiki pravijo, pogledajte si rezultat. Evro je težava, ne pa del rešitve. Različne valute so težava in to, to ni res, pravijo. Meni ne eh, nočejo prisluhniti, mogoče je Hökmark, ne vem. Mogoče lahko o tem kaj več poveste. To je namreč bistvenega pomena. Ko bomo išli iz krize, se nam bodo pridružile nove države. In drugi komentar je s tem povezan. Davek na finančne transakcije je novi predlog, ki ga pripravlja komisija. Problematično je biti zunaj evromoča. Zanima me, če menite, da eh, to načelo izdaje oziroma eh, načelo rezidence da je to načelo tisto pravo, s, katero, s katerim lahko rešimo to težavo. Države in podjetja zunaj evromočja so soočena z, večji, z večjimi stroški zaradi tega ekstrateritorijalnega davka na finančne transakcije. In to je bistveno vprašanje za države, kakršna je moja lastna. Hvala. Glede vašega prvega vprašanja moram dejati, da eh, je evro dobra stvar nise, sem pristranski. Skupaj bomo rasli in pro, prosperirali, če bomo uspeli rešiti naša gospodarstva. Ne bomo žrtve krize. Naj vam dam primer. Kako bi različne države z različnimi obrestnimi merami, z različnimi valutami doživele krizo leta 2008? nestabilnost, ki bi išla iz takšne situacije, bi bila precej večja kot pa nestabilnost, ki jo imamo sedaj v evromoče. Kot sem dejal, sem pristranski. Ampak tista končna odločitev glede pridružitve evroomočju je v rokah posamezne vlade v posamezni državi. Nočem tako prepričevati držav, ki niso v evromočju, da bi se le temu pridružile. Zato je veliko razlogov, veliko dobrih argumentov. Sedaj imamo finančni trg, ki prej ni obstajal, je tako velik kot finančni trg v ZDA. Imamo stabilnost cen, ki je prej ki je prej nismo imeli š, v številnih državah. Imamo najniže obresne mere v zgodovini, v naših zgodovinah. V tem trenutku je prelahko pozabiti na ta dolg seznam dobrih plati evra trenutni trenutek je čas recesije, brezposobnosti, brezposobnosti mladih, krize v nekaterih državah članicah. Ampak seznam dobrih plati je zelo dolg. Druga točka. Evropska centralna banka ni tista, ki se odloča glede tega obdavčevanja. Sam nimam ne znanja, niti pristojnosti, da bi eh, komentiral vse to. Z vsem spoštovanjem ampak to je politični organ. Zato vam zastavljam politična vprašanja. Mislim, da je bistvenega pomena prisluhniti vašim besedam. Morda Evropska centralna banka in vi osebno predstavljate najbolj zanesljiv, zanesljiv organ v Evropi. Moje vprašanje se navezuje tudi na vaš komentar. Dejali ste, da ne smete prepričevati vlad. No, ravno nasprotno. Vi morate povedati, kaj je dobro za Evropo in to ste v preteklosti že storili. Mislim, da je to dan danes še bolj potrebno. Potrebujemo dobre argumente, argumente za konsolidacijo Evrope. Kot je dejal gospod Triše, gre za našo skupno usodo. In državljani v Skandinaviji morajo vse to slišati. In morda bi lahko bili kritični do davka na finančne transakcije. I will, I will, I will no, to sporočilo bom eh, vzel sabo domov. Vsi si želijo košček Marja. Gay Mitchell, LS. Hvala, gospa predsednica. Gospod Dragi, Irska je pokazala svojo zavezo k eh, zagotavljanju rasti in izboljšavi naših fina, javnih financ. Od leta 2008 je Irska zaključila s fiskalno konsolidacijo v vrednosti 30 milijard evrov malce manj kot 20 odstotka našega BDP-ja. Podpora je bila velika. Včasih so bili donosi na naše obveznice skoraj 15 odstotkov. Pred izjavo so bili 4,5, sedaj 3,7 odstotka. To je dobro tako za irski finančni sistem, kot tudi za celotno evromoče. Potrebujemo varnost novega sistema. Pred kratkim ste dejali, da bo Evropska centralna banka še naprej pregledovala ta sistem. Razumem, da mora ECB eh, e to nadzorovati, zato da usklajuje delo v svojem mandatu. Moje vprašanje je naslednje. 7. februarja, ko je bila Eh, ta sistem, kar rešitev predstavljena, ste govorili o dogovoru med irsko vlado in irsko centralno banko. Dejali ste, da je upravni svet soglasno podprl ta dogovor. Zanima me, če je, bilo, če je prišlo do kakšnih materialnih sprememb pri tem stališču na zadnjem sestanku upravnega sveta. Mislim, da sprememb ni bilo. Imam prav, gospod Dragi? Ne vem točno, kaj pomeni, če pravimo, da je prišlo do spremembe ali pa da ni prišlo do spremembe, glede na to, da ste nekaj opazili. Mi smo to sprejeli. Ne moremo sedaj teden dni kasneje dejati, da tega nismo sprejeli oziroma da tega nismo opazili, zaznali. Ne vem, zakaj bi. Eh, prišlo do spremembe stališča. Ne gre za to, da podpiramo nek dogovor ali pa mu nasprotujemo. Hvala. Vesel sem, da še naprej podpirate oziroma da ste sprejeli ta dogovor. Um, gay, gay, bi se ponovno oglasil. Hvala za priložnost. Morda bi se gospod Dragi lahko ozrl v to prihodnje leto in nam povedal, če bo Irska lahko kmalo zapustila ta program glede na vse ukrepe, ki jih je sprejela, glede na to, kako se je izkazala, glede na uh, odločitve, ki smo jih sprejeli, a menite, da obstaja velika možnost, da bo Irska kmalo lahko izstopila iz tega programa. Ne morem prejudicirati eh, takšne izjave, ampak mislim, da Irska odlično upravlja svoje delo, da sledi programu, dosežkov pa je veliko. Nekateri elementi v finančnem sektorju še vedno zahtevajo dodatno vrčevanje, dodatne izboljšave, ampak na splošno se je Irska odlično izkazala. Mislim, da bo program dospel oziroma se iztekel konec tega leta, na to pa bomo odločili, kaj naprej. Hvala. Naj posredujem pri tej irski situaciji. Nekaj vprašanj se je nanašalo na irsko. A imam prav, ko pravim, da ste s tem, ko ste sprejeli ta dogovor, zamudili možnost, da bi mu nasprotovali, glede na to, da bodo obveznice kmalo izdane? in to tistim pravim trgom. Ne nujno. Skladnost s členom 1, 2, 3 bomo ocenili v pravem trenutku. In takrat bomo ugotovili, če je transakcija, če je dogovor med irsko vlado in irsko centralno banko skladen s členom 1, 2, 3. Če ni skladen, potem bomo ugotovili, kakšne pravne poteze lahko sprememo. Hvala, hvala za to pojasnilo. Petr Simon. Gospod Dragi, imel bi vprašanje. Evropska centralna banka deluje kot eh, Evropski nadzorni organ običajni državljani in pa pravniki imajo dostop do dokumentov Evropske centralne banke pod pogojem, da, ne, da se ne ogroža javni red. E, pred kratkim pa je padla odločitev pred Evropskim sodiščem. Namreč dve študiji Evropske centralne banke v zvezi z Grčijo nista bili dani v javnost ob razložitvijo, da bi dokumenti v smislu gospodarske politike Evropske unije um, upoš, uh, eh, eh, poslabšali položaj v Grčiji, če bi bili dokumenti obja, objavljeni. Ampak tudi današnji dialog je javen. Vi torej opravljate nadzor in če pomislimo na velike inštitute, ki vplivajo na sisteme, uh, Če pri izvajanju nadzora potem postane res zelo napeto, naprimer, da pride do problema pri inštitutu, ki je eh, pomemben za sistem, potem smo avtomatično, potem je javni red eh, v nasprotju za našo pravico do tega, da smo obveščeni. Kako se predstavljate torej ta dialog danes? v luči banki so v težavah, torej kje je za vas meja med tem, da obveščate nas in pa da ščitite javni interes? Well, uh, to vprašanje ima dva različna vidika. Najprej odgovornost. parlament in zakonodajalci se morajo ločiti. Evropska centralna banka je pripravljena biti odgovorna v vseh eh, možnih okvirih in formatih. Prispevek eh, oziroma dodelitev nadzornih pristojnosti ECB bo prispevala k dodatni odgovornosti in potrebi po odgovornosti. Strani Evropske centralne banke seveda nimamo nobenih težav glede večje odgovornosti. Popolnoma smo odprti do te nove možnosti. Odločitev, kje, eh, kako in kdaj, pa je v rokah Evropskega parlamenta in eh, so zakonodajalca. Vprašanje preglednosti, govorili ste o primeru Bloomberg Grace. Evropska centralna banka bo imela drugačna pravila. zagotoviti moramo naslednje. Monetarna politika in nadzor morata biti ločena, strogo ločena. Imamo razloge za to, da Evropska centralna banka izpolnjuje eh, vlogo institucije za monetarno politiko in ti razlogi ne smejo vplivati na vprašanje enotnega nadzornega, nadzornega mehanizma. Po drugi strani pa imamo druge razloge, ki veljajo za enotni nadzorni mehanizem, ne veljajo pa za monetarno politiko. Vse skupaj moramo oceniti in razdelati. Ugotovili bomo, kakšna je situacija, potem, ko bo vse skupaj pripravljeno. Hvala. Okay, Prav, potem pa lahko nadaljujemo. Zadnje vprašanje skupine LS, gospod Volski sue parole dell'apertura possibile. Najlepša hvala. Gospa predsednica, hvala tudi vam, gospod predsednik. Dejali ste, da bodo lahko eh, države članice, ki eh, niso v evroobmočju, imele dostop do kreditov za MSP. To je pravo vprašanje, ki ga moramo razrešiti in na njo odgovoriti države, ki niso članice evromočja, so članice evromočja začasno derogacijo, začasno izjemo. V skladu s pogodbo povezajo svoje valute z evrom in le vprašanje časa je, kdaj bodo pristopile k evromočju. Tako da ni logično, da bi ostale zunaj nove arhitekture, ki jo gradimo. gospod Dragi, vi ste v svojem srcu bankir celotne Evropske unije, ne pa zgolj evromoča. Glede enotnega nadzornega mehanizma pa takole. Imeli smo težavo nadzora držav, ki niso članice evromoča in se ne morejo zagovarjati evromoču. Našli smo neko delno rešitev, ki ni popolna. Ampak, če te države ne bodo del enotnega nadzornega mehanizma, potem bo nadzor upravljan brez tega, eh, te varnostne mreže ESF-a. S tem bi imeli dva sistema e, e, enotnega nadzornega mehanizma. Države, ki so nadzorovane in ki jim pomagamo in jih rešujemo, in države, ki jih nadzorujemo in povemo, kaj morajo narediti in jih na to pustimo pri miru. Tako bi imeli različne pogoje v enotnem bančnem prostoru. Naj vas spomnim, da eh, države, ki niso članice evromočja vz, eh, na vzhodu in v centralni Evropi, v veliki meri predstavljajo lasnino centralnih bank priča smo krizi, ki ni kriza evra kot valute, ampak, kriza, ampak je to kriza uh, bank, ki imajo prevelike dolgove, nekatere, na nekatere pozabljamo, ker so zunaj evromoče. Nima smisla, da omejimo ukrepe zgolj na evromoče. Zakaj bi morali to narediti? Je to lažje? Ali obstaja pomankanje politične volje? A želimo vzpostaviti dve ravni solidarnosti znotraj Unije? še dlje lahko gremo. V eh, predkratkem izdani knjigi Silvi Gulah in Marija Montija piše naslednje. Tam je govor o eh, pravici evromočja o samoodločanju, kar je šokantno. To vodi k eh, izkrivljenosti trga in krši osnovna načela enotnega trga in finančnih institucij in bančnega sektorja. Če ne bomo imeli enakih pogojev v sklopu tega mehanizma in če bomo s tem povzročali škodo državam članicam, ki niso članice evromočja, bodo te morali sprejeti ukrepe, ki bodo na to škodili enotnemu trgu. Zato moramo najti uh, odprte, vključujoče rešitve. izboljšati moramo enotni nadzorni mehanizem, eh, depozitno schemo in to sta stebra bančne unije. Kje bodo tu našle svoje mesto države, ki niso članice evromoče in njihove banke? Hvala. Um, Takole bi dajal. To vprašanje je izjemno zapleteno. Poskušal bom odgovoriti na ta način, da vam bom podal moj pogled na smer, na pot, po kateri smo vsi krenili pri vzpostavitvi enotnega nadzornega mehanizma in pri vzpostavitvi te monetarne in bančne unije. Prvi cilj, ki ga želimo doseči, je naslednji. Odgovoriti želimo na naslednje in s tem se vračamo na situacijo po krizi. Takrat smo videli, da je veliko oziroma nekaj velikih sistemskih čezmejnih institucij imelo velike težave. Propadale so. Ti dogodki so pokazali, da potrebujemo večjo raven koordinacije pri nadzoru. Skupaj kolektivno smo dosegli naslednji sklep v evromočju, če želimo pravo monetarno in ekonomsko unijo, ker imamo velike čezmejne sistemske banke, potrebujemo enotnega nadzornika. Na to smo pozneje ugotovili, da kriza ni pokazala zgolj tega. Kriza je pokazala tudi, da obstaja perverzna povezava med eh, suverenimi, eh, med obveznicami, državnimi obveznicami, obveznicami in bankami kako pretrgati to povezavo, tako da vzpostavimo enotnega evropskega nadzornika. Zaradi različnih razlogov je prišlo do tega sklepa, do te ocene, da bi z enotnim nadzornikom ustvarili predvsem bolj robusten nadzorni okvir. Ta nadzornik mora seveda sodelovati z nacionalnimi nadzorniki, ampak glavna odgovornost je v središču. Na ta način smo na to zarisali eh, ostale stebre, enotni eh, organ za reševanje, enotni nadzorni eh, mehanizem oziroma mehanizem za reševanje in povezava s tem. Nihče noče uničiti enotnega trga. Vsi se strinjamo, da je enotni trg eden največjih dosežkov, ki jih imamo in tega ne želimo dati pod vprašanj. V tem trenutku lahko povem, da se vsi trudimo po svojih najboljših močeh, da bi našli rešitve za situacijo, ki je izjemno zapletena. 17 držav članic ima eno samo valuto. Te države imajo posebne potrebe in potrebujejo posebne časovnice za reševanje težav povezanih s to valuto. Druge pa nimajo takšnih težav. Ohraniti želimo enotni trg. Okrepiti želimo evro, obenem pa eh, seveda rešiti enotni trg. Kaj počnem na robe šer? To je zelo dolgo, dolgo vprašanje, tako da ste že porabili vaš eh, čas, pravi predsednica. Pravila so pač takšna, da imamo pet minutno obdobje za odgovor in vprašanje, oziroma obratno. Silvi, če mi dovolite, Šeron, glede to, da ste me citirali in nisem bila edina in niste me citirali prav. V moji knjigi sem želela doseči naslednje in o tem ste govorili v začetku. Države, ki se še niso pridružile evromočju so v začasni situaciji zunaj evromočja. Obstaja razlika med državami, ki še niso pristopile in državami, ki so se odločile, da nikoli ne bodo vstopile. Tekom pogajanj o enotnem nadzornem mehanizmu smo o teh državah govorili kot o državah pre-en. Toliko o monetarnem dialogu, sedaj pa je čas, da se pogovorimo z Marjom kot predsednikom Evropskega odbora za sistemska tveganja. Nimamo veliko časa. Gospa predsednica, predlagam petminutni odmor, tako da si eh, lahko privoščimo malce počitka. Se bo vaša skupina odpovedala zadnjemu vprašanju, saj imate veliko časa. Prav zadnje vprašanje skupine LS je prečrtano in imamo petminutno tehnično pauzo. Zahvala pa gre skupini LS.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

nek pomemben kraj, mogoče celo Frankfurt. Še enkrat nam bo podal uvodno izjavo v povezavi z odborom za, Evropska, za sistemska tveganja. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, vesel sem, da sem danes eh, predvsem. Uh, odborom in naj vas obvestim o dejavnostih Evropskega odbora za sistemska tveganja. Naloga tega odbora je, da določa in spremlja sistemska tveganja in da izda politična priporočila za ublažitev takšnih tveganj. Danes sem vesel, da vam lahko predstavim dve novi priporočili našega odbora eno o tem, kako bi lahko omilili tveganja, s katerimi se soočajo banke pri svojih dejavnostih tveganja. In druga stvar je, kako bi disciplinirali e, sredstva na monetarnih trgih oziroma kako bi uredili ta okvir. Najprej bi se rad posvetil sedanjem položaju, potem pa bi spregovoril še o priporočilih. Potem pa bom sklenil še uh, s predstavitvijo srednjeročnega dela našega odbora o medpovezanosti um, makroprudencialnega okvira in pa Evropsko unijo. Torej, naj začnem s položajem z, uh, preteklih mesecev. Državni dolg se je zmanjšal v nekaterih državah. Um, Irska in Portugalska sta prvič izdali srednjeročne državne obveznice in sicer prvič po letu 2010 in pa eh, splošni indikatorji sistemskih tveganj so upadli. Poleg tega lahko povem še sledeče. Geografska eh, fragmentacija, finančne intermedijacije, ki je bila zelo, zelo značilna za eh, krizo dolga v Evropski uniji, je nekoliko upadla kajti eh, tokovi depozitov so se začeli stabilizirati in pa eh, nekoliko so se zmanjšale tudi eh, neuravnoteženosti oziroma neuravnovesja target 2 oziroma cilja 2. In končno, trge financiranja bank kažejo znake izboljšave, kot med drugim kaže tudi rastoč apetit vlagateljev za bančni dolg evroobmočja. Toda makroekonomski izgled eh, v nekaterih državah članicah Evropske unije je še vedno šibek in to bi lahko vplivalo na ravni kapitala. Banke eh, sicer eh, lahko odlagajo razdolževanje in pa čiščenje svojih eh, bilanc, ampak na ta način lahko poslabšajo krhka makrofinančne povezave in pa lahko povzročijo tudi to, da bo premalo kreditov za realno gospodarstvo. Vlagatelji se ravnajo po donosu, posledica pa je krhkost oziroma nestabilnost, ki je posledica možnega ponovnega oblikovanja cen za tveganja v zadnjem trenutku. Obstajajo tveganja, ki sem jih omenil že prej. Banke Evropske unije pa bodo imele v prihodnih mesecih še visoke potrebe po refinanciranju in bodo še naprej odvisne od financiranja centralne banke. Treba se je soočiti s temi izzivi na odločen in trajnosten način in to je predpogoj za bolj odporen finančni sistem, ki bo lahko zagotovil, da bodo finančne eh, storitve podpirale gospodarske dejavnosti. Iz makroprudencialne perspektive to vključuje sledeče. Podporo reformam, ki spodbujajo rast kajti to eh, sproža makrofinančne dinamike. Drugič, treba se, se še naprej prizadevati za to, da bi očistili bilance bank, to pa morate meliti na pregledni in dosledni oceni bančnih sredstev. Treba pa je zagotoviti tudi doslednost v celotni Evropski uniji, če je to le možno pod okriljem Evropskega bančnega organa. Tretjič, treba je natančno spremljati potencijalne nestabilnosti na kreditnih trgih. In sicer je cilj ta, da bi ukrepili odpornost finančnega sistema v primeru recesije. To pa bi vključevalo tudi eh, buferje, ki bi absorbirali šok. In četrtič, treba je um, tudi okrepiti spremljanje tvegan financiranja bank. Sedaj pa bi se rad posvetil še eh, dvem, dvema priporočiloma našega odbora, ki sta bila, ki ste te dve priporočili sta bili objavljeni danes in sicer gre tukaj za okrepitev financiranja bank. Prvo priporočilo. Na eh, zadnji predstavitvi pred tem eh, odborom sem eh, dejal, da bom objavil oceno odbora v zvezi z nestabilnostjo. Sedaj vam lahko predstavim priporočilo, ki temelji na ocenah oziroma priporočilo odbor, eh, Evropskega odbora za sistemska tveganja. Naj omenim tveganja, s katerimi se soočamo in pa odgovore, ki bi jih radi zagotovili. Najprej, nestabilnost eh, eh, strukture financiranja naših kreditnih inštitucij. Kriza je pokazala, da so bili preveč odvisni od eh, krhkih kratkoročnih sredstev in preveč so bili upleteni v transformacijo dospelosti. Zato Zato priporočamo, da bi morali ti inštituti eh, predočiti eh, posamične načrte financiranja nacionalnim nadzornikom. Enotni bančni organ pa bi koordiniral oceno teh načrtov na evropski ravni. Poglavitni cilj je zagotoviti to, da imajo nadzorniki eh, splošen pregled na, na nacionalni in na evropski ravni in sicer Eh, nadzor na tem, ali bančni sektor res eh, lahko um, doseže cilj finan, cilje financiranja. Drugič, težave s sredstvi. Um, posledice ukrepov na tem področju so dvojne. Po eni strani Treba se izogniti nezaščitenemu oziroma nezavarovanemu financiranju, kajti to lahko sproža izzive za učinkovito upravljanje in pa pregled nad likvidnostjo in pa tveganji financiranja. Po drugi strani pa je tako, da je treba omiliti tveganja in odbor priporoča, da morajo kreditne inštitucije spremljati sredstva notranje, in sicer tudi preko vladnih mehanizmov, mehanizmov, nadzorniki pa bi morali to pregledovati na redni ravni. In končno, kreditne institucije bi morale razkriti informacije o vseh svojih sredstvih in sicer obremenjenih in neobremenjenih sredstvih. Tretjič. Treba je razširiti najboljše prakse za pokrite obveznice. Pokrite obveznice so se uporabljale za financiranje kreditnih inštitucij. Harmonizacija je težka zaradi nacionalnih eh, pravnih okvirov in zato odbor priporoča konvergenco in sicer na raven najvišjih standardov. Drugo priporočilo odbora pa se nanaša na eh, sredstva monetarnih trgov. Danes smo objavili priporočila v zvezi s tem. Ta sredstva so ključni element um, sivega ban, sektorja sivega bančništva. Tukaj gre za en trilijon uh, evrov v sredstvih. Uh, osredotočajo pa se zlasti na Francijo, Irsko in Luksemburg. Uh, glede na finančno krizo oziroma po, finanč, po finančni krizi eh, smo dosegli eh, mednarodni dogovor, da, je, da potrebujemo strukturne reforme v tem sektorju. Odbor se je odzval na to tveganje. Kaj ti? Učinki bi se lahko, negativni učinki bi se lahko razširili na širši finančni eh, sistem. Odbor priporoča, da bi bilo obvezno za, CNA, za, sred, za sredstva CNAV, da se spremenijo v sredstva z variabilno eh, vrednostjo sredstev. In končno odbor oziroma priporočila odbora pokrivajo tudi druga področja in cilj je ta, da bi znižali sistemska tveganja, ki so povezana z sredstvi monetarnih trgov. Treba je uvesti uh, eksplicitne likvidnostne zahteve, treba je okrepiti javno uh, razgrnitev uh, in treba je okrepiti poročanje in pa deljenje informacij med oblastmi. potrebujemo eh, boljšo zakonodajo Evropske unije na tem področju. Hkrati nameravajo po priporočila podpreti tudi globalni napredek, za kar se je pred kratkim eh, zauzel tudi finančni odbor za stabilnost in pa mednarodna organizacija za, uh, komis, za komisijo oziroma za izdaje obveznic in sicer IOSKO. Pred kratkim je bil izdan posvetovalni dokument z ravno tem ciljem. Dovolite še nekaj besed o tem, kaj nameravamo storiti srednjeročno. Pogledali se bomo med povezanost evropskih finančnih sistemov, eno od poglavitnih področji bo zagotoviti boljše razumevanje vloge medpovezanosti oziroma omrežji v zvezi z odpornostjo finančnega sistema. Medpovezanost je poglavitni element um, sistemskih tveganj. Um, kot je pokazala kriza, so povezave med institucijami in uh, trgi takšni, da se uh, vsi učinki lahko širijo okrog. In uh, proces finančne integracije je ustvaril velike povezave v finančnem sistemu Evropske unije. ESRB skupaj za ESMO preučuje to vprašanje v povezavi z dvema specifičnima tržnima segmentoma, namreč medbančno medpovezanost in pa omejitve na trgu eh, CDS. ESRB in ESMA zaključujeta svoje delo na tem pomembnem področju. Končni izidov še ni, ampak kaj smo se naučili iz tega dela? potrebujemo bolj celovit pogled eh, povezav, eh, bolj holističen pogled na povezave v finančnem sistemu. Treba je razumeti šoke eh, ki se prenašajo v celoten sistemu in treba jih je omiliti. Druga lekcija pa je sledeča. Potrebujemo pravočasne in podrobne podatke o bilateralnih izpostavljenostih oziroma o super širitvah tukaj gre za najbolj med seboj povezana podjetja. Takšna vrsta analize bi se lahko vključila tudi v eh, delo ISRB-ja in privedla tudi do. Eh, to bi bila lahko tudi podlaga za stresne teste. Sedaj pa še nekaj o zdravem makroprudencialnem okvirju v Evropski uniji. Na javne predstavitvi na zadnji javni predstavitvi v tem odboru sem predstavil priporočila ISRB-ja o makroprudencialnem mandatu nacionalnih organov. Od takrat smo dosegli precejšen napredek. Številne države so ukrepale in so ustanovile odbore, ki spremljajo in poskušajo omiliti sistemska tveganja. Nekatere, kot, naprimer, kot so naprimer eh, Nemčija, Grčija, Malta, Nizozemska in Združeno kraljestvo, so uvedle novo makroprudencialno legislacijo oziroma zakonodajo. Druge države, Češka republika, Danska, Francija, Poljska in Slovenija, pa so predstavile zakonodajne predloge svojim parlamentom. Zavedam se, da številne druge države članice pripravljajo podobne korake. In končno druge države, Bolgarija, Estonija, Irska, Italija in Španija, pa eh, menijo, da že delujejo skladno s priporočilom. ESRB spremlja dogajanja in bo o tem kasneje poročal parlamentu. Naslednji korak pri razvoju makroprudencialnega okvira je ta, da bi, ti, nacional, da bi ti nacionalni organi dobili prožno orodje makroprudencialnih instrumentov in to bo zagotovilo, da bi v prihodnje preprečili eh, zgoščevanje sistemskih tvegan. ESRB ehm, vodi na tem področju in sicer na tehnični ravni in identificiral je uh, vse primarne in pa sred, prve, kratkoročne in srednjeročne cilje uh, makroprudencialne politike. Sestavili pa smo tudi uh, seznam instrumentov, uh, ki bi morali biti dati na razpolago za doseganje ciljev. Tukaj pa je še zakonodaja Evropske unije. Ta vključuje tudi CRD, CRR, svežen in tukaj se zahteva tudi vključitev ISRB-ja. Osnutek um, ureditve uh, oziroma uredbe za enotni nadzorni mehanizem uh, tudi zahteva, da mora ta mehanizem tesno sodelovati s ISRB. In kar se tiče vsega, vsega tega novega institucionalnega razvoja, bo ISRB vedno na razpolago Evropskemu parlamentu, če bo to potrebno. Hvala lepa za vašo pozornost in sedaj uh, pričakujem vaše vprašanja. Hvala lepa. To je bilo zelo zanimivo. Morda vas lahko ažuriram o tem, kaj se dogaja v ISRB-ju. E v CRD 4 želi eh, Evropski parlament vključiti tudi obremenjena sredstva. Poskušamo storiti tudi nekaj v zvezi s pokritimi obveznicami in še bolj resno, kar se tiče makroprudencialnega okvira. V CDR4 gre sedaj v smeri, ki je zelo omejevalna in verjetno bomo preprečili uporabo indikativnega seznama instrumentov, to, kar ste predvideli. Dobro bi bilo, če bi v zvezi s tem spregovorili sa komisijo. Sedaj pa prehajamo k vprašanjem za Evropsko ljudsko stranko, eh, gospod Hokmark. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Dovolite, dovolite dve pripombi oziroma spregovoril bom o eh, dveh vprašanjih. In tukaj gre za bančno obnovo. Prvo vprašanje. Eno od sistemskih tveganj je to, da obravnavamo banke na različen način v državah članicah ampak eh, včasih podcenjujemo vpliv bank v določenem sektorju. S tem se ravno zdaj ukvarjamo, iščemo kompromise v odboru. Treba je zagotoviti uh, ravnotežje med domača država in država gostiteljica. Potem pa gre tukaj še za eno stvar, kar ste omenili že prej. Torej, Evropski mehanizem za reševanje in pa reševanje problema domače in države in pa države gostiteljice. Enotni mehanizem za reševanje temeli na valuti. In eh, imamo različne valute. Tvegamo, da bomo imeli bolj razdeljeno strukturo. In zanima me, Ali vidite, kakšen problem sistem, za sistemsko tveganje na tem področju, namreč, da delimo na mesto, da bi temeljili na enotnih pravilih, kar pa bi lahko dosegli in v zvezi s tem lahko sprejeli odločitev v tem letu. Ni nobenega švedskega reka v zvezi s tem, ampak temu se bomo še vrnili. Hvala. Kar se tiče države, domače države in pa države gostiteljice, mislim, da potrebujemo dogovor o izgu, izgubljenem deležu. To bi bilo najbolj praktično. In drugič, ne glede na to, kako poskušamo ustvariti ta nov mehanizem, naš cilj ne bi smel biti in ne bo ta, da bi uničili enotni trg. V tem smislu ne vidim sistemskih tveganj, ki bi izvirali iz tega, da imamo različne organe za reševanje, eh, ko gre za rešitve bank. Je pa tukaj tveganje neučinkovitosti ali pa slabitve enotnega trga. Lahko bi oslabili enotni trg in eh, zato bomo vsi morali plačati ceno. In mislim, da nihče ne želi plačati cene za to biti moramo previdni in ustvariti moramo rešitve, ki upoštevajo sedanje realnosti. Imamo en enotni trg, ampak kot ste dejali, imamo države, ki ta hip ne bodo član, ki ni, ta hip niso članice evroobmočja. Dejstvo je, da obstaja velika sopovezanost med bankami in te, ta ne sledi eh, valutam. In zato tvegamo, da bomo imeli različne režime za obravnavo tega. Švedski rek bi bil, veste, kaj imate, ampak ne veste, kaj boste dobili. Ok, uh, SND, Elisa. SND, Elisa. Dobrigada. Penso que. Hum... Hvala. resnično sistemsko tveganje je, eh, bila, je bil državni dolg in to nas je res pretreslo. Ampak zadeva se je zdaj stabilizirala a, eh, zaradi a, eh, intervencije v preteklem poletju. Moje vprašanje je sledeče. Ali je ta dolgoročna rešitev dovolj odporna, dovolj močna, da bo rešila dolgove s katerimi bodo države obremenjene ob koncu obdobja konsolidacije. Ali pa se bo ta dolg samo um, odlagal in odlagal srednjeročno in dolgoročno? In drugo vprašanje. Obstajajo razprave o poročilu Lakajnen. če si pogledamo sistemska tveganja, kako bi jih lahko znižali v luči izvajanja priporočil eh, iz poročila Lekajnen? Morali bi se izogniti sistemskim tveganjem. Kako bi po vašem mnenju te, eh, ta priporočila delovala? Hvala. The IMT, um, the IMT has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 bodo morale spremljati tudi močne dejavnosti na področju fiskalne eh, konsolidacije in pa na področju znižanja eh, zadolženosti in pa na področju strukturnih reform. Torej, treba je ukrepiti konkurenčnost in eh, spodbosti rast, kajti to bo znižalo um, dolg, odstotek dolga v primerjavi z BDP-jem. OMT je torej most ampak na drugi strani mostu morate imeti stabar a, nacionalnih a, ukrepov. Likajnen, poroči, poročilo Likajnen, oziroma cilj tega poročila je, da bi oblikovali bančni model, kjer določena tveganja oziroma da bi zamejili, omejili dej, tveganja dejavnosti. Gre za skupni pristop za vse države. Vmes pa so nekatere države že eh, ukrepale samostojno. Moje mnenje je, da bi morali končno konvergirati v en standard, da bi morali imeti na koncu en standard za vse banke, eh, ki so enake v Evropski uniji, tako da ne bi imeli različnih pravil. Kajti različna pravila bi škodovala enotnemu trgu. To je eh, nekaj, na čemer delamo. In nismo še ob koncu tega procesa, ampak upam, da bomo na koncu eh, imeli en eh, niz pravil za to, da bi omejili tveganja v Evropski uniji. Hvala. Ste se želeli še oglasiti? Na hitro, izvolite. Kaj je bilo do Krišnjega? Očitno je rast tista temeljna spremenljivka. To je skupni imenovalec za rast in za uspešnost. Ampak pogledajte si moramo, kje se rast sploh realizira. Iz, ugotoviti moramo tudi, kaj storiti v zvezi z menjalnimi tečaji. Zanima me, kaj nameravate storiti v zvezi z menjalnim tečajem za evro, v zvezi z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 nekaj, kar ni politični cilj, tukaj govorim kot predsednik ECB-a. Mislim, da je to v nekih dolgoročnih okvirih, ampak to je pomembno za rast in za stabilnost cen. To bomo ocenjevali v skladu s stabilnostjo cen. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa Alde Silvi Gular. Hvala lepa, gospa predsednica. Čisto na kratko. Znanstveni odbor e SRB-a je podal mnenje o enotnem nadzornem mehanizmu in v 16. odstavku piše, da bi morala ECB imeti jasno določena, določene pristojnosti. Zanima me, ali menite, da je peti odstavek dovolj jasen, torej tisti del, ki vam omogoča, da ukrepate oziroma spremljate potek dogajanja. Zelo težko je ugotoviti, ali je pristojen nacionalni nadzorni organ ali Evropska centralna banka. Zanima me, ali lahko poveste kaj več v besedilo SSM. Hvala. I, I don't, I don't have sp Specifičnega komentarja v zvezi z besedilom SSM nimam. Povedati pa želim, da je to pomemben korak. Skupaj smo naredili pomemben korak naprej k bolj popolni monetarni uniji. Ampak ta korak bo pomemben le, če bo močan. Potrebujemo močan nadzor. To ne sme biti način za to, da nekako zamaskiramo status quo. Ne. Zadeve se morajo spremeniti, zadeti moramo pravno ravnoteže med nacionalnim nadzorom in evropskim nadzorom, ampak zadeve se morajo spremeniti. Zato že od samega začetka pravim, da SSM ni kot torta, ki bi jo razdelili. Ta del nadzora se bo izvajal v Frankfurtu, ostalo pa se bo izvajalo na nacionalni ravni. Ne, nacionalni nadzorniki so del tega mehanizma in vsi skupaj bodo izvajali nadzor tako na centralni ravni kot tudi na nacionalni ravni. Zato mora oblikovanje zagotoviti, da bodo vsi akteri lahko aktivni in uspešni. Samo nacionalni nadzorni organi imajo pravo znanje in pravo tradicijo ter prave pristojnosti, da so učinkoviti na nacionalni ravni. Ampak če suverenost nad nadzorom ni deljena na supranacionalni ravni, potem se ne bo nič spremenilo in zato bomo zamudili priložnost za pomemben korak naprej. Hvala. Okay, thank you. Now for the... Hvala lepa, sedaj pa EKR Lajoš Bokroš. Thank you very much for the opportunity. Hvala lepa za priložnost, da vam zastavim vprašanje imam specifično vprašanje v zvezi z rehabilitacijo, rekonstrukcijo in reševanjem nesolventnih bank v Grčiji in Cipru. To je zelo specifično in praktično vprašanje, ampak mislim, da to vpliva tudi na druga vprašanja, kaj ti to bi lahko zastavilo dobro ali slab precedens. V primeru Grčije, prav gotovo veste, da imajo štiri največje banke slaba sredstva, pa tudi dobra sredstva. In preden se izvede rekapitalizacija, mislim, da bi morali prodati ta dobra sredstva. Prav tako bi morali zmanjšati bilanco, zato da bi davkoplačevalci plačali manj za to rekapitalizacijo grške banke imajo pravi imperij na Balkanu, v Romuniji, Srbiji, Bolgariji, Makedoniji, Albaniji in to so v bistvu mozne krave. Te mozne krave delujejo mnogo bolje od matičnih bank, zato me zanima, zakaj grških bank ne prisilimo, da bi prodali te deleže in to bi zmanjšalo bilance teh bank, da okoplačevalci pa bi morali plačati manj. Ciprske banke so še slabše. Te banke niso samo tehnično nesolvente, ampak so dejansko nesolvente v polnem pomenu besede. Mislim, da razprava, ki sedaj poteka, ne teče v pravo smer. Govorimo o polni rekapitalizaciji ali drugi možnosti. Zanima me, zakaj ne bi popolnoma zaprli vsa nezajamčena sredstva in zaprli tudi banke angliško-irski primer, mislim, da je dober primer, kako bi lahko to uredili. Hvala lepa. Ne vem, ali lahko povem več v zvezi s Ciprom. Pogajanja še potekajo, zato ne želim naprej vplivati na rezultat pogajanj, ki potekajo v tem času. Kar zadeva grške banke. Tukaj lahko rečem le, da je banka Grčije objavila poročilo o rekapitalizaciji, vključno z posameznimi kapitalskimi zahtevami posameznih bank. Banke morajo do aprila 2013 zaključiti postopek zbiranja kapitala. Torej, če imajo sredstva, potem se bo to prav gotovo upoštevalo. Zato, da bi določili njihova kapitalska razmerja. Kar zadeva jedrne banke. Dobile so drugi delež premustitvenega reševalnega svežnja, zato da bodo dosegli 9 odstotkov CTN. In dodatna rekapitalizacija, premustitvena rekapitalizacija štirih ključnih bank je prav tako bila zagotovljena in sicer od 16. januarja letos. 57 milijard evrov je bilo poslanih za operacije monetarne politike. Vidite torej, da je to še en pomemben korak naprej, ki smo ga dosegli, pa ga prej nismo omenili. Znesek nujnih finančnih sredstev je kazalnik tega, pod kakšnim stresom je evroobmočje. S primerom Grčije in dogovorom med irsko vlado in irsko centralno banko je skupni znesek nujnih sredstev za reševanje sedaj občutno manjši. Hvala. Um... Hvala lepa. Nekoliko nas čas preganja, zato bomo sedaj prešli kar na Gue in Nikosa Šuntisa. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod predsednik. moje vprašanje je povezano z Grčijo, ampak prav gotovo bo imelo širše posledice. Prav gotovo ste zavezani k temu, da podpirate razpravo, ki teče. Gospa Lagarde, predsednica Mednarodnega denarnega sklada, je dejala, da je Grčija kriva zato, ker je podajala napačne podatke in vse smo slepili. Gospod Ren je ministrom za gospodarstvo podal nalogo, dejal je, da morajo zagotoviti ciljno usmerjene ukrepe in razprave mora biti konec. Ne vem, ali je šlo za napačno oceno, vendar treba je povedati naslednje. Evropska centralna banka je edina, ki se ni jasno izrazila v zvezi z kazalniki. Edina izmed trojke, kakor sem dejal. Ne vem, ali nimate dovolj strokovnega znanja, ali ste zadeve preprosto prepustili mednarodnemu denarnemu skladu ali obstajajo študije v zvezi z Grčijo? Mm, če da, me zanima, ali so dobile prave ali napačne ocene. Na začetku želim povedati, da je to vprašanje bolj namenjeno predsedniku ECB-ja kot eh, meni, sedaj, ki zastopam Evropski odbor za sistemska tveganja. Sedaj bom pa vseeno odgovoril, kaj ti sodelujemo z Oljem Renom in Kristin Lagarde. Veliko smo govorili o nečem, o čemer ni mogoče podati jasne in gotove ocene. Naj vam preberem naslednje. Kar zadeva fiskalne multiplikatorje, je treba vedeti, da so primarni razlogi za recesijo v širšem kontekstu naslednji. Šlo je za zamude pri izvajanju, kar je vodilo v manj zaupanja. Visok proračunski premankljaj, več kot 15 odstotkov BDP-ja in izgub do, dostobe, do dostopa do trgov je vodil do fiskalne prilagoditve. Znesek fiskalne prilagoditve je bil potem zmanjšan in tudi obdobje je bilo podaljšano za dve leti. Zasebni kreditorji Grčije in drugi partnerji so pri tem pomagali in veliko so popustili pri dolgu. In sedaj kaže, da je program v skladu z pričakovanji zadnje revizije januarja-decembra. Tako torej odgovarjam na vaše vprašanje. Ni potrebe potem, da bi zadeve prilagodili še enkrat, kajti ključ za iz, rešitev iz krize je v Grči in zato se še naprej veselimo, da bo vlada izvajala program tako, kot je treba. Mislim, da je to dovolj o fiskalnih multiplikatorjih. Naj vam povem, da smo imeli intenzivno izmenjavo mnen med ekonomisti na tehnični ravni in tudi med Mednarodnim denarnim skladom komisijo in ECBM, zato da bi v celoti preučili vprašanje multiplikatorjev in da bi našli ustrezen sporazum. Razprave še ni konec, ampak zaenkrat ocene o Grči ne bomo spreminjali. Hvala. With... Imam občutek, da ne govorimo več o vprašanjih SRB. Zato me zanima, ali je mogoče, da bi spet spregovorili o sistemskih tveganjih v zvezi z Evropskim bančnim sistemom. Sedaj pa EFD, Claudio Morganti, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Sem državljan Toskane in zato vam zastavljam vprašanje v zvezi z banko Monte del Paschi. Gre za regionalno vprašanje, ampak želim nekaj pojasnitev, veliko težav z isto banko je izšlo iz nakupa druge banke. Leta 2007 mislim, da so kupili banko Santander, Monte del Paschi. So tedaj dejali, da dejansko niso imeli dovolj denarja za to, da bi financirali ta prevzem nadzorni organi bi to operacijo morali preprečiti. Vi ste bili takrat vodja banke Italije. Zanima me, kaj menite o tem in zakaj niste ustavili te operacije, če ta izjava drži. In še eno vprašanje. Cena prevzema je bila mnogo višja od realne vrednosti. Goldman Sachs je tukaj sodeloval in Goldman Sachs je sodeloval tudi med Antum Veneto in Nizozemsko banko leta 2005. Takrat ste imeli pomembno vlogo pri Goldman Sachsu. Nobenega dvoma ni, da je bila cena za Santander leta 2007 preveč napihnjena. Zanima me, ali je bilo vmes kaj tajnih manevrov. Tukaj bom prebral izjavo Banka d'Italia. Banka d'Italia je storila vse, kar je bilo treba in Banka d'Italia je prav tako podala izjavo na svoje spletne strani, prebral pa vam bom izjavo nadzornika bančnega sektorja. Mednarodnega denarnega sklada. Mednarodni denarni sklad meni, da je Bank of Italija sprejela ustredne in pravočasne ukrepe v okviru pravnega okvira za reševanje problemov. Nadzor je bil tesen in nadzorni ukrepi so se ustrezno jačali, ko so se težave večale in tako naprej prosim, da si jih preberete, ta dva dokumenta. Eden je Banka d'Italia in drugi pa je izjava Mednarodnega denarnega sklada. Prav tako ne smete pozabiti, da sem jaz bil tisti, ki je poslal dve inšpekciji MPS-ju. Hvala lepa. Kakor sem že dejala, mislim, da se moramo vrniti k vprašanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja. Vem, da imate politično vprašanje, ampak to je javna predstavitev v zvezi z SRB-em. Ne, mislim, da niste postavili ustreznih vprašanj, svoj odgovor pa ste že dobili. Sedaj pa ELS. Še eno vprašanje sem želel zastaviti v zvezi z SRB? V redu, izvolite, čisto na kratko. Sedaj pa Monte del Paschi. Eh, di dover intervenire su questa no, situazione? No, we've already had that in... Ne. To ni vprašanje SRB. Se upravičujem naprej gremo. Werner, izvolite. Hvala lepa. Bom spregovoril o tej temi. Hvala lepa najprej za opis ukrepov lanskega leta. V preteklosti smo vedno govorili o zadolženosti držav. 13 milijard evrov je precej veliko, ampak bruto zadolženost bančnega sektorja, torej pasiva minus lasni kapital, je še veliko večji, torej 31 milijard evrov. Samo 9,1 milijarde v kriznih državah. Vprašanje je, kako se bomo iz tega izvili. Podali ste več primerov. Najpomembnejši je, da povišamo kvote za lastni kapital, to je še v fazi pogajanj in po študiji OECD-ja je zahtevanih 410 milijonov evrov lastnega kapitala. Zanima me, kot eh, SRB, kot predsednik SRB, menite, kdaj bi to bilo dosegljivo in kakšni ukrepi bodo za to potrebni. Po drugem strani pa ste omenili tudi banke v senci, omenili ste Francijo, Irsko in Luksemburg, govorili pa ste, da bi lahko prišlo do navala vlagateljev. Zanima me, ali obstajajo kakšni predlogi za boj proti temu in še tretje področje zanima me kakšno, kakšno je ozračje na mednarodni ravni v zvezi z vprašanji tveganja. Kar zadeva prvo vprašanje, začetek veljavnosti Bazla 3 napreduje in to čisto upravičeno, kajti regulatorji so se želeli izogniti negativnemu vplivu makroekonomskega stanja, ki je že tako ali tako bilo šipko to bomo ocenili tekom tega leta. Ocenili bomo kakovost sredstev in tudi kapitalske položaje različnih bank. Ampak zaenkrat so banke povečale svoj kapital in tvik kapitalskih razmeri je potekal z zbiranjem kapitala, ne pa z razdolževanjem. Zato bomo ocenili njihova položaj, njihova stališča tekom tega leta. Omenili ste tudi sklade za trge denarja. O tem sem povedal že več. kar zadeva usklajevanje z organi ZDA, obveščajo nas o razpravah, ki, ga, im, ki jih imajo v okviru komisije za urednostne papirje in z borzami. Prav tako nameravamo vključiti regulatorje, naprimer BaFin, ki predseduje delu SRB-ja. Prav tako bomo marca obiskali Združene države, zato da predstavimo delo SRB in tudi svoja priporočila. Prav tako je Fed, ameriški Fed, predstavil dokument, v katerem zagovarja rešitve, ki jih predstavlja SRB. Če lahko rečem, smo v svojih priporočilih nekoliko bolj napredni od. Uh, tega, o čemer sedaj govorijo v ZDA ta trenutek. To ne pomeni, da se zadeve v ZDA ne bodo še spremenile. Hvala. Še nekaj čisto na kratko, o tem smo že govorili, namreč o ničnem urednotenju državnih obveznic. Sedaj ste zagotovili še eno milijardo po zelo nizki obresni meri in v Južni Evropi so to izkoristili za to, da so se še bolj zadolžili. Cilj je torej, da bi z bančnim nadzorom bolj pritisnili na banke in države, sedaj pa se je spremenilo ravno nasprotno. Zanima me, ali lahko poveste več o tem, ali se obetajo še kakšne razprave o davčnih oziroma državnih obveznicah po nični obresni meri. Hvala, to je tema ki jo bomo kmalo obravnavali na zasedanju odbora. To so dolgoročne rešitve in eno od teh bi lahko vključevalo strožje kapitalske zahteve za državne obveznice. Naprimer, razmislili bi lahko o ponderiranju, neničnem ponderiranju, tako v standardiziranem pristopu ali pristopu e RB ali pa bi uvedli ponderiranje pogojeno s časom na makroprudencialne ravni. Lahko bi razmislili o tretjem stavru in o zahtevah o okrepljenem poročanju, izpostavljenosti bank in lahko bi spremenili tudi solventnost 2, zato da bi govorili o tveganjih, o razlikah v obresnih merah in tako naprej. Kakor vidite, preučujemo različne ukrepe. Zavedamo se, da je to zelo zapleteno vprašanje in da je to vprašanje, ki ga je treba uvajati z določeno časovno perspektivo. Ampak preučujemo več kompleksnih ukrepov na tem področju. SRB se torej zaveda sistemskih implikacij, potencijalnih sistemskih implikacij, ki bi jih to vprašanje lahko imelo. Hvala države članice so precej prestrašene, ko Evropski parlament predloži svoje predloge sprememb na pogajanjih v zvezi z CRD4. Morda lahko premislite o izuzetih v okviru 145. člena CRR, kajti državno tveganje je prav tako treba ponderirati, če uporabimo pristop RB. Mislim, da je bolje, če smo bolj previdni. SSM, torej enotni nadzorni mehanizem je nekaj, kar lahko popravimo, ampak mislim, da tukaj Evropa ni v skladu z bazlom. V redu sedaj pa EPP in Herbert Dorfman. Hvala lepa. Želel sem vam zastaviti vprašanje v zvezi z dosjejem, ki ga tukaj obravnavamo. San delam. Eh, na tem dokumentu. In ta dokument je sedaj v fazi pogajen. V tem odboru se soočamo z vprašanji CSD-jev in bančne aktivnosti. Zanima me, ali je koristno in potrebno za delovanje teh organov, da je likvidnost na voljo. Ali je to mogoče storiti v okviru CSD ali bi te aktivnosti morali ločiti? Večina odbora je bila za sistem, kjer nadaljujemo z kohabitacijo v okviru CSD-ja. Pod pogojem seveda, da zato obstaja avtorizacija na ravni Evropske unije. Moje vprašanje za vas je torej naslednje. Kako vi tukaj vidite vlogo SRB-ja. v zvezi z urejanjem CSD-ja. Še posebej, kar zadeva dovoljenje za upravljanje bančnih dejavnosti. Se opravičujem, ampak razočarati vas bom moral. S tem vprašanjem se še nismo ukvarjali. To je vprašanje, s katerim se ukvarja ECB, k temu se lahko vrnimo kasneje, lahko pa vam eh, odgovorim pisno. SRB se s tem vprašanjem ne ukvarja. With... Še, še mi tega ne razumemo. Ste želeli še kaj povedati? Ne. V redu. In še zadnje vprašanje. Socialisti v Dubulmanu. Hvala lepa, gospod predsednik. Vrnil bi se k svežnju CRD4. Verne Langen je že imel vprašanje v zvezi z državnimi obveznicami. Moja skupina je v tem svežnju vključila zahtevek, da ni važno, kaj se zgodi z državnimi obveznicami, ampak da bi evroobveznice morale imeti nično ponderiranje. O tem smo že govorili, ampak eh, nekaj smo popustili za to, da bodo pri ELS-u srečni. Sedaj pa moje dve vprašanje. Smo v ključni fazi pogajan o CRD4 in obstaja razprava o likvidnostnih instrumentih tudi na podlagi ozadja razprav o bazlu. Razmerja glede likvidnosti bi morala biti okrepljena oziroma bi naj bila okrepljena, prav tako govorite o doseganju kapitalskih zahtev in tako naprej. Zanima me, ali tukaj počnemo zadeve prav, ali je treba vedno popuščati pred bazlom in ali vi kot strokovnjak menite, da moramo to storiti iz strokovnega vidika in še druga točka, fleksibilnost, prožnost, še posebej kar zadeva varnostne, mm, varnostne ukrepe na področju kapitalskih trgov. Nekatere države članice menijo, da bi bilo bolje, če se posvetimo skupnim tržnim pravilom in ne želijo si slabiti pravil na tem področju. Zanima me, ali imate kot predsednik SRB-ja svoje mnenje v zvezi s tem in če imate svoje mnenje, me zanima, kakšno je. prvo vprašanje v zvezi z CRD. Zadnji dogovor o LCR-ju je, po mojem mnenju, dober. Mislim, da je predsednik vlade oziroma nadzornega organa takrat povedal vse. Nobenega razloga nimam, da bi menil drugače kot on. Dogovor je dejansko povzel realnost na področju bank v evroobmočju in kako bi pravila glede likvidnosti vplivala na poslovne modele teh bank. Prav tako ne smemo pozabiti, da medbančni trg v zadnjih 3-4 letih ne deluje in to je razlog, zakaj so banke povečale odvisnost od centralnih bank in ECB-ja. Razlog za to pa je, da je posojanje denarja med bankami povezano z izgubami zadnji dogovor v Baslu to upošteva in poskuša LCR spremeniti tako, da je še naprej ustrezen dogovor z vidika pravil in ne kaznuje medbančnega poslovanja toliko kot prej. In še nekaj. SRB želi zagotoviti, da se ne bodo tolerirale politike, kjer so sosedi na slabšem. SRB bo koordinirala makroprudencialne politike. SRB bo z Evropskim bančnim organom dobil natančne naloge v okviru CRD, da podpirajo svet in komisijo pri odločitvah, ali bi nacionalne makroprudencialne politike lahko bile v skladu z enotnim trgom. Poleg tega bo SRB gostila dialog med nacionalnimi oblastmi na osnovi prostovoljnega, a zahtevnega procesa ocenjevanja učinkov preliva med državami članicami. SRB bo torej igrala pomembno vlogo tukaj. Hvala. Okay, That... Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca razprave o SRB. V pravem času naslednji monetarni dialog in razprava o SRB bo 8. julija. Prosim vas, da ostanete na svojih mestih. Eh, podpredsednik Pavlo bo namreč opravil. Eh, z obvestili, medtem pa bom sama eh, Marja spremljala ven. Hvala. Hello, everyone. Nekaj minut še potrebujemo. Lotri se bomo pete točke na dnevnem redu obvestila predsedujočega. Torek 19. februarja jutri eh, bomo spremenili dvorano. Srečali se bomo v ASP 5G3. ASP 5G3 sekretarjat je zamenjal dvorano. Zagotovili smo, da smo imeli razpravo eh, z gospodom Dragjem v primernejši dvorani, v tej dvorani torej. Jutri pa smo v ASP. Glede trialogov, direktiva o kapitalskih zahtevah, politični dialogi so se, oziroma trialogi so se odvili 5. in 7. februarja v Strasburu opravljeno je bilo zelo tehnično delo v naslednjem tednu, pripravljamo najnovejše podatke o, o bazlu 1 in o reviziji, definicija eh, investicijskih podjetij in pa izpostavljenost centralnim nasprotnim strankam. Evropski parlament in svet se bosta še morali dogovoriti, kako te elemente, ki sta jih prijela eh, decembra od odbora Basel, ukomponirata v novo besedilo. To je sedaj čas, da se vse zadevne strani lotijo analize trenutnih eh, dosežkov. Naslednji trilog bo potekal jutri glede fiskalis, o tem smo govorili 13 januarja, naredili smo nekaj napredka pri sodelovanju pri skupnih eh, usposabljanjih o področju uporabe, kons proračunska konsolidacija in tako dalje. Dobili smo mandat za tehnično delo pri različnih elementih. Delovna skupina se bo srečala 20. februarja. Naslednj, naslednji trialog bo potekal 27. februarja. Na njem pa bo govora o prednostnih nalogah ter o monetarni oceni programa. Glede dosjejev povezanih z enotnim nadzornim mehanizmom, sestanki so potekali 6. februarja v Strasburu veliko napredka je bilo doseženo pri nekaterih in iz, eh, členih in uvodnih izjavah. Prišli smo do večine eh, osrednjih tem, veliko napredka pa smo naredili tudi pri tehničnih vprašanjih. Naslednji trialog bo potekal 21. februarja, govorili bomo zgolj o uredbi o enotnem organu. Glede zadnjega elementa uredbe, pa smo še v začetni fazi. In še zadnja točka. Osnutek koledarja sestankov odbora za 2013. Januarja je plenarno zasedanje potrdilo revidirani program plenarnih zasedanj. Konferenca predsednikov je sprejela tudi novi koledar aktivnosti poslancev in poslankev Eh, poslank, zato bomo oziroma smo sprejeli novi koledar. Spremembe, konsolidacija sestankov 9. in 10. oktobra, 4,5 dnevi. To bo sedaj oktobrski plenarni teden. Novi datumi 23. september, torek od 9 do 10. 12.30 in pa od 3 do pol sedmih popovdan. In pa ponedeljek 13. septembra od 3 do pol sedmih popovdan. In pa še ponedeljek 13. oktobra od 3 do pol sedmih popovdan ponovno. Razen če ima kdo kaj proti, bomo ta osnutek sprejeli. Najlepša hvala. današnja seja je zaključena, jutri pa se dobimo ob 9. uri zjutraj v ASP 5G3. Najlepša hvala, nasvidenje.